Dear colleagues, good afternoon everybody. I will... in kolegi, dobar dan. Lepo prosim, če zasedete svoje mesta. Z nami je komisar Avramopoulos, vendar pa mora oditi ob pet čez pol peto najkasneje, tako da bi želela, da začnemo, zato da bi lahko čim bolje izkoristili ta čas, ko lahko z nami. Predvideli smo izmenjavo mnen s našim komisarjem glede izvajanja trenutnih ukrepov in glede novih predlogov komisije 7. junija. In predlagam, da poslušamo najprej komisarja, potem pa bom dala besedo koordinatorjem za krok vprašanj in na to bomo znova vrnili besedo komisarju za odgovore, na to pa bomo slišali še vprašanja drugih članov odbora in od potem bo sledila temu tudi razprava. Tako da, gospod komisar, eh, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Spoštovane poslanke in poslanci, drage kolegice in kolegi, res mi je veliko veselje, da sem lahko danes znova tukaj. Po štirih mesecih in pol toliko je, kar smo se na zadnje pogovarjali januarja. Uh, Razpravljali bomo o novih pobudah, ki jih imamo pred seboj, um, tečaja, o težavah v ključnih dosijejih in o tem, kaj je treba še narediti. Želel bi začeti najprej z migracijsko krizo, krizo beguncev in vam vas seznaniti z napredkom o, o, o, mm, o pogajanjih med Turčijo in Evropsko unijo. O tem smo razpravljali prejšnji teden um, tudi ministri in danes je komisija objavila druge poročilo o izvajanju izjave. Uh, Sporazum Turčija-EU je imela močan vpliv na uh, pritok uh, beguncev, ki se je drastično znižal, vendar pa je še vedno velik izziv za sprejemne centre. Eh, stopnja preselitve se je eh, podvojila in je dosegla 700 preselitev in veliko kandidatov še čaka v Italiji in Grčiji. Zato, da bi si bolje razdelile odgovornosti, se morajo države članice eh, hitro odzvati in mora hitro priti do teh eh, premestitev iz Grčije in Italije. Torej, tukaj smo dosegli velik eh, napredek in eh, še naprej je treba priseljevati um, sirce iz Lesbosa. In uh, prošnje za azil s strani siricev, pa tudi ne siricev, uh, je treba začeti kot prednostno nalogo. Grčija ima našo polno podporo na tem področju. In tukaj moramo tesno sodelovati z tretjimi državami in uporabljati vsa vsa orodja, ki so nam na voljo, zato da bi zagotovili dobro, boljše sodelovanje glede vračanja in ponovnega, v, ponovnega sprejema. Naši, ne smejo naši odnosi ostati uh, business as usual, taki kot običajno. Uh, nekateri računajo na naše, na naše mm, podporo in ne eh, sprejemajo ponovno svojih državljanov. Uh, In razpravljali smo o novem sporočilu komisije o zunanjej razsežnosti migracij. Mi upamo, da Evropski parlament in Evropski svet bosta podprla ta novi pristop, ki smo ga predlagali in ga bomo razvili. Komisija eh, je pripravljena začeti izvajati ta nov koncept. V parlamentu moramo še naprej si prizadevati za koordinirane napore za uničevanje mreže štih tapcev, ki izkoriščajo najranljivejše eh, in izkoriščajo situacije imigrantov. Želel bi se zahvaliti parlamentu za vaše stalne prizadevanja in napore na tem področju. Potem pa v povezavi z tiho tapljenjem in uh, resol, in z, v zvezi z resolucijo. In resolucija, ki zadeva tudi uh, vidik spolov. Uh, kar pa zadeva zunanje dejavnosti, sedaj bi prišel pravzaprav na drugi element našega uh, celostnega pristopa, to je reforma skupnega evropskega azilnega sistema. Prvi del smo predstavili 4. maja in napočil je trenutek za bolj učinkovit sistem, ki bo temeljil na skupnih pravilih in na pravični delitvi odgovornosti. Z predlaganimi reformami dublinskega sistema, z okrepitjo Eurodaka in s tem, ko bo EASO postala prava agencija, Evropska agencija za azil, bomo naredili velik korak v pravo smer. Ustvarjamo eh, strukture in orodje na evropski ravni, ki so potrebna za celovit sistem. Računano gospod Wikstrom, gospoda Kirchhopa in gospoda Niedermillerja, ki so eh, poročevalci oziroma poročevalci v senci in na njih računam za glad, gladek sprejem tega pomembnega dosjeja. Drugi svežen je predviden za juli. Komisija je podala predloge za izboljšanje situacije državljane v tretjih držav in za njihovo gospodarsko in socialni prispevek k Evropski uniji. Želel bi uh, se vam zahvaliti za plodno razpravo, ki smo jo imeli v torek o novem uh, akcijskem načrtu za integracijo, pa tudi o naši viziji za direktivo mm, Blue Card. Tukaj bomo podpirali podjetja in države članice, eh, ki bodo sprejemali državljane tretjih držav, visoko izobražene državljane tretjih držav. Vse te uh, pobude so del dolgoročne strategije o zakonitih migracijah. In to sem jasno povedal prejšnji teden. V interesu in v koristi je, da bi to postalo prednostna naloga, torej da bi zakonite migracije postale prednostna naloga in s tem bi se dotaknili eh, tudi migracijske krize. Gre za to, da bo Evropska unija socialno in gospodarsko postala močnejša glede eh, ene od tem, ki se, zdi, ki se mi zdi ključnega pomena in glede kateri se strinjamo, so prizadevanja, da bi ohranili integriteto eh, šengenskega, celovitost šengenskega območja. Upam, da bomo do konca tega meseca dosegli sporazum o evropski eh, mejni in obaljni straži. Evropske agencije bodo varovale evropske mreže pomagale bodo upravljati migracijske tokove in izboljšale notranjo varnost v Evropski uniji. In ne nazadnje bo to zelo pomembno pri varovanju načela prostega pretoka ljudi znotraj šengenskega območja. Zahvaljujem se poročevalcem in poslancem za tako veliko delo, ki so ga upravili v kratkem času. Sedaj pa še eh, predlog komisije za revizijo eh, vizumskega sistema in vizumske liberalizacije za Gruzijo, Ukrajino, Kosovo in Turčijo. Glede prvega predloga razprava hitro napreduje. Pozdravljam pomen, ki ga eh, parlament pripisuje tem temam. Torej, uh, mehanizem ukinitve, uh, upam, da se bosta s tem strinjala oba so zakonodajalca. Vendar pa naše razprave o tej ukinitvi vizumskega sistema ne bi smele ustavljati vizumske liberalizacije za Gruzijo, Ukrajino, Turčijo in Kosovo. Obžalujem, da v petek svet, svet ni sprejel skupnega pristopa za Gruzijo. Države, eh, o kateri govorimo, v povezavi s kateri govorimo o vizijski mm, liberalizaciji, bi morali obravnavati glede na, njihove, eh, na njihov napredek. In upam, da bomo tukaj naredili opremljiv napredek glede vizumske vzajemnosti z Kanado in Združenimi državami. Prejel sem pes, pismo, ki mi ga je poslal predsednik Morales. Zavedamo se naših pravnih obvez na, tej, mm, na tem področju. In kot ste videli v našem sporočilu iz aprila, se zavedamo, um, negativnih posledic uh, izjem in vzajemnosti smo se pogovarjali z Združenimi državami 2. junija. Nedavno sem se sestal z kanadskim ministrom za migracije, Mekalonom, s katerim sva razpravljala o tej temi. In nameravam še okrepiti te kontakte na vseh ravneh. In še naprej si bomo prizadevali za popolno uh, vizumsko vzajemnost za vse države članice, za Združene države Amerike in Kanado. Napredek, ki smo ga naredili glede varnosti, so naši partnerji že opazili in to bi moralo tudi olajš pospešiti naše razprave. Okvir za pravo varnostno unijo v Evropi je smer, v katero moramo uh, iti. In je odgovor na izzive. Notranja varnost ene članice EU pomeni notranjo varnost celotne EU. Naše prioritete za bodočnost so izboljšanje našega uh, in, in, um, naših informacijskih sistemov in izmenjave podatkov, medsebojna povezava eh, sistemov in eh, eh, mislim, da je pomembno, da si delimo informacije z drugimi državami, tako kot si delimo informacije znotraj posamezne države. V tem varnostnem okolju center uh, protiterorističnih dejavnosti Europol bi moral biti središče naših dejavnosti za varnost. Poglede eh, Deli, glede izmenjave informacij bi morali skrbeti za koordinacijo, za operativno uh, koordinacijo. Za leto 2016 smo jim namenili dodatna sredstva. Z vašo podporo in vašimi prispevki smo Europolju dali nov pravni okvir, tako da lahko bolje izvaja svoje naloge. PNR direktiva je postala realnost. V celoti bi jo morali začeti izvajati k malu. In to bom vedno znova ponavljal državam članicam. Po, podpiramo jih na vse mogoče načine, naši uh, strokovnjaki se že sestavljajo in razpravljajo o problemih. Sedaj pa glede orožja smo prejšnji teden sprejeli splošni eh, pristop in ko bomo imeli glasovanje, lahko, po glasovanju lahko začnemo z trialogi. Zavedati se moramo, da gre tukaj tako za varnost kot za notranji trg. Um, poboj v Orlandu je to še toliko bolj očitno pokazal. Semiautomatično orožje, ki je namenjeno vojskam, ni namenjeno lovu. A IR-15 bi morali prepovedati. IR-15 bi morali prepovedati lahko. In to nam je eh, tudi, eh, pokazal tudi poboj v Orlando. Prišel sem v parlament zato, da bi to prepovedali v končnem besedilu direktive. In pripričal sem, da lahko računam na vas in zlasti na gospod Holmajer, da bomo zagotovili, da naša protiteroristična direktiva bo resnično eh, nekaj spremenila v našem boju proti terorizmu. Vem, da bo naslednji teden ta odbor uh, uh, sprejel mandat in se, bom, se bodo začeli trialogi. Tukaj moramo imeti visoke ambicije, zlasti kar, zanima, uh, kar zadeva potovanje teroristov znotraj EU in tudi njihova potovanja, njihovo vračanje v Evropsko unijo. To je treba vključiti vse v pravila sedaj pa uh, proti, um, torej razprava o proti, v boju proti drogam in psihoaktivnim uh, substancam. To razvija nizozemsko uh, predsedstvo. Tukaj bomo sodelovali s svetom in Evropskim parlamentom, zato da bi čeprej dosegli dogovor. In gledam nazaj na preteklih peh mesecev in lahko rečem, da smo dosegli eh, napredek na področju varnosti, čeprav je izzival več kot kdajkoli prej. Dosegli smo napredek na področju azila, okrepili naše meje, prizadevamo si, da bi naši državljani bili bolj varni in bi lahko uživali v svoboščinah in pravicah. Vedno skušamo najti pravo ravnovesje. Naše razprave tukaj v odboru Libe in na plenarnem zasedanju uh, višajo ozaveščenost državljanov in so evropski odgovor na izzive. Še naprej moramo skupaj ostati In še enkrat se vam zahvaljujem za prizadevanja in zahvaljujem se torej za sodelovanje. Hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala za te uvodne besede. Kot sem že povedala na začetku, bi bom začela z prvim krogom. gospoda Engla, namesto gospe Solmar, bom prosila za besedo, potem pa bom dala besedo vsem tem, ki jih imam na seznamu. Gospod Gijom. Mrs. Fajon, Mrs. Kinichi, Mrs. Gomez, Mrs. Mr. Niedermüller, Mrs. Post, Mr. Weidenholzer, Mrs. Schein and Mrs. Intveld. This is out of the round of the commission uh, uh, coordinators. To so koordinatori. Uh, Potem uh, vse pa vas prosim, da omejite svoje prispevke na dve minuti, zato da bo dovolj časa za odgovore komisarja. Gospa Erengal. Gospod Engel, najlepša hvala. Hvala tudi da ste nas najprej imenovali komisarji, verjetno ste mislili koordinatorje. In čeprav ne bi bilo nič narobe. Najprej bi eh, pa komisarju se zahvalil, da je tukaj, ne bi ga kar takoj zamenjal. Nadaljeval pa bom v francoščini, zato da bomo imeli malo raznolikosti. Gospod komisar, nisem vam ravno ugovarjal na plenarnem zasedanju, vendar sem vseeno izrekel določene pomisleke, ki jih imam glede naše politike, glede azila. Mislim, da se moramo držati načela solidarnosti, vendar vemo, da, da nam prvič ni uspelo. In na mesto, da bi sprejeli 160 tisoč ljudi, smo priselili manj kot tisoč ljudi v okviru programa prerasporeditve. In mislim, da če bomo smenili zelo politiko, ne bo nič drugače. Vem, da to, kar govorim, je nekaj, kar je tudi sicer deljeno mnenje v moji skupini. Nekatere države članice trenutno popolnoma zavračajo evropsko solidarnost. To ni mogoče. Plačujemo za vse in potem se prvič, ko pa zahtevamo kontinentalno solidarnost, nekateri pravijo, to se nas To nas ne zadeva. To velja za migracije, pa tudi za azil, kajti lahko se zgodi, da bomo prišli v položaj, ko bo toliko prošen za azil, ki, ki bodo tudi tako geografsko sredotočene, da bo treba vzpostaviti prerasporeditev in to veliko prerasporeditev. In če nam to ne bo uspelo, kot nam pač ni uspelo prvič, nam tu, to res ne bo pomagalo pri verodostojnosti pri evropskih državljanih. In drugič, vi niste bili eh, na tej razpravi, bila je gospa Mogherini, ko smo se pogovarjali o, novi, o novem pristopu komisije do migracij. Če bi bil polemičen, bi dejal, namesto da Eh, investiramo v infrastrukture v Afriki, kot to počne Kitajska. Mi eh, Afriko želimo spremeniti v majhne afriške trdnjavice. To ni smiselno, niti ne bo učinkovito. In bil bi res zadovoljen vam in pa celotni komisiji in tistim, ki so pristojni za zunanje odnose, da tega ne bi počeli, kajti z afriškimi državami imamo zelo vprašljive odnose. In zdi se, da morajo afriške države zgolj paziti na svoje meje in nič drugega. Evropa mora razumeti, če ne bomo razvijali afriškega kontinenta z veliko več sredstev, kot smo jih doslej namenjali, in če ne bomo spremljali tega, kaj se dogaja s temi sredstvi, nam to ne bo uspelo. Kaj bi se torej lahko zgodilo? Recimo v Nigeriji bo čez 50 let 450 eh, milijonov prebivalcev in če imamo tam teroristične organizacije, si lahko le predstavljate, ko, koliko migrantov bi to sprožilo. Res, da sem nekoliko pretiral s številkami, vendar to je zgolj za podozoritev. Hvala. Vse kolege, ki so zaprosili za besedo, prosim, da se držijo dvominutne časovne omejitve. Sicer na koncu ne bomo mogli prisluhniti odgovorom. Gospa Zibel. Hvala, gospa predsedujoča in gospod komisar, tudi vam za to kratko predstavitev. Skušala sem omejiti na par točk. Prva pripomba je naslednje. V zadnjih tednih smo kar naprej hvalili Turčijo, ker je sprejela veliko beguncev. Žal pa še vedno drži, da uh, ne moremo pohvaliti vseh držav članic, da so sprejele vsaj par beguncev. Tako da, če bo tako ostalo, uh, si bomo verjetno zapravili možnost, da bi se verodostojno pogajali s tretjimi državami o sprejemu beguncev, če sami ne dajemo dobrega zgleda. Zato se bojim in upam, da bi vendarle prišlo do nekega premika na področju premestitve, pa tudi preselitev. Imela bi vprašanje glede sporazuma s Turčijo. Namreč načrtovano je bila izmenjava ena na ena. Za vsakega ponovno uh, vrnenega begunca sprememo mi enega s uh, Sirica, ampak seveda to ne zadeva vse, ki pridejo v uh, Grčijo zakaj smo se tukaj sredotočili in omejili na sirce. In če bomo sedaj vse begunce pošiljali nazaj, ki pridejo iz Turčije v Grčijo, ali je to skladno z načelji evropskega prava in mednarodnimi obveznostmi, ali je to mogoče sploh uskladiti s temi obveznostmi. In potem, uh, Naslednja eh, direktive o azilu, ki naj bi bile prenovljene, prejšnje sploh še niso tako stare, sploh še niso bile v resnici upeljane, zdaj pa se naj bi pripravili že novi predlogi. Ali lahko poskrbite in zagotovite, da bodo predlogi komisije poskrbeli za nadaljno harmonizacijo, hkrati pa poskrbeli, da ne bodo razvodeneli standardi? In zadnji komentar, ki zadeva vizumsko politiko in vzajemnost na področju vizumskega režima za ZDA. Tukaj je vprašanje, ali to uh, vizumsko liberalizacijo dejansko želimo odpraviti, kajti to bi imelo veliko gospodarskih posledic. Moje sporočilo predstavnikom ZDA je, je tudi vedno to, ja seveda imamo uh, problem, ampak žogica je na strani ZDA. Prosim, pogovorite se s svojo vlado za to, da bo izpolnila svoje obljube in da se bo držala vzajemnosti na področju vizumskega režima. Upam, da komisija tudi ima jasno držo do ZDA v tem smislu in upam, da se bo tudi tukaj nekaj premiknilo, tako da bomo dejansko priča reprociteti oziroma vzajemnosti. Gospod Krkop. Uh, um, Najlepša hvala, gospod komisar. Cenimo, da ste prišli k nam v odbor in da se pogovarjamo na tako odprt način. Um, vsem v parlamentu je jasno, da odločitve v tem trenutku so kritičnega pomena za bodočnost. Nikoli prej se Evropska unija ni soočila s takimi časi, kar zadeva migracije in varnost. Menim, da Združeno kraljestvo lahko bolje se sooča s takimi izzivi uh, skupaj v Evropski uniji in upam, da bo to se dogajalo tudi v bodoče. In prepričan sem, da se strinjate z mano. Uh, glede na razpravo uh, sveta PNR se, stri, se strinjam, da je interoperabilnost ključnega pomena za nas. In uh, zanima me, kako ambiciozni želite biti in kakšno časovnico uh, ste si zastavili um, za, ta, uh, za ta načrt. Kot poročevalec za Eurodac in za ECAS moram. Mm, moramo zagotoviti, da vse te eh, eh, baze podatkov so interoperabilne in da ne eh, delujejo ločeno. In na koncu še kar zadeva migracija, želel bi Eh, vprašati nekaj o sporazumu o ponovnem spre, sprejemu med EU in Turčijo. Kdaj lahko pričakujemo poročilo in o tem, kako se to izvaja in ali ima pozitivne učinke in koliko ljudi je bilo vrnjenih in kako se bo to odražalo na sporazumu EU-Turčija. V zadnjem sporočilu eh, ste napisali, da nameravate nadaljevati z svojimi načrti ali je to nova priložnost priložnost za to, da, bi, da, da bolj pritiskamo na tretje države na področju ponovnega spre, sprejema. Kaj nameravate tukaj narediti? Vedno seveda treba imeti v mislih uh, uh, temeljne pravice in varno vračanje v tretje države. Uh, vendar pa je to ključnega uh, pomena, um, da se tudi ne vrača v tiste države, kjer ni uh, zaščite. In, um, naši, z našimi eh, mi skromnimi sredstvi ne moremo zaščititi tistih, ki so najbolj ranljivi. Ali ni sedaj napočil trenutek, da bi bili bolj strogi do teh držav in, eh, in tudi oni imajo svoje odgovornosti v tej mednarodni krizi. Strinjam se, da imamo tudi mi svojo eh, odgovornost, vendar pa te krize ne moremo rešiti sami. In najlepša hvala, da ste danes tukaj z nami. Zvikstro. Gospa Vikstro, najlepša hvala. Hvala, gospod komisar, da ste tukaj z nami. Zelo zanimivo je izmenjavati si mnenja in razpravljati z vami o različnih temah. Lahko vam zagotovim, da bomo um, sodelovali um, timsko bomo delali, zato da bi dosegli dobro um, resolucijo o Dublinu, o postopkih in o ponovnem sprejemu. Te teme so med sebojno povezane in zato moramo imeti tak uh, pristop, če želimo doseči napredek na teh dosjejih. Sama sem uh, se, vra, se pravkar vrnila iz sestanka z uh, nevladnimi organizacijami in izrazili so veliko krat že veliko zaskrbljenost, da to, kar počnemo tukaj, ustvarja sistem, ki eh, je podoben avstralskemu, da odrivamo ljudi. Tega ne morem verjeti, imamo dobre namene, tudi vi jih imate in to smo večkrat povedali v tej dvorani imamo celosten pristop do migracij, vsaj politično. Vendar pa, ko slišimo um, svarila minister in držav, ministrov in držav članic, ki želijo, danes, ki želijo z Libijo podpisati nekaj podobnega, kot smo podpisali z Turčijo. To sem slišala od avstrijskega ministra, od švedskega ministra, me to zelo skrbi. In zanima me vaše mnenje, ali bomo naše zunanje eh, meje sedaj predstavili na tretje eh, države. In po, potem eh, bi se navezala na to, kar so povedali kolegi, neuzajemnost vizumskega režima z ZDA. Libe je pred nedavnim poslal pismo, In veste, da vse pravne obveze, eh, tega ste se že dotaknili, vendar pa bi bilo zelo dobro, če bi na koncu slišali, če nam lahko potrdite, da bo, eh, bo sprejet delegiran akt na to temo. Hvala. Ja, ja, hvala lepa. Jaz bi želela vedeti nekaj več o dogovoru s Turčijo tukaj smo si pogledali razmere v Turčiji in v Grčiji in to zelo podrobno. In imam naslednjo vprašanje. Ali so vsi ukrepi, eh, ki so bili zagotovljeni in obljubljeni Grčiji, izpolnjeni, kar zadeva strokovnjake, kar zadeva podporo pri obdelavi azilnih eh, zaprosil? Je tu vse zagotovljeno, da ali ne? In kakšno eh, je vaše mnenje glede tega, da bi naj azilne prošnje obdelovali kar prek Skypa in da je to za številne precejšen problem. Tudi v Turčiji smo ugotovili, da številni niso mogli zaprositi za azil ne v Grčiji, ne v Turčiji. Torej bili so primeri uh, kot. Uh, Eh, so transgender ljudi eh, iz eh, Irana, ki so jih vrnili v Turčijo in veste, da je to škandal. Potem smo našli tudi pakistanca, ki jih nikoli niso sprejeli nazaj in so že več mesecev v zaporih v, v Turčiji. Potem imamo afganistanske druž, družine, ki se niso dovolili združiti z njihovimi sorodniki že v Evropi. Skratka, tukaj številni sploh nimajo nobene možnosti, še zlasti, če niso sirici. Zato bi rada slišala vaše mnenje na to temo. Kot drugo, liberalizacija vizumskega režima s Turčijo. To je vse postavljeno na let, ali se dogaja kaj novega, ali pa uh, komisija še naprej ustraja da tukaj ne bo omahovanja pri vprašanju liberalizaciji uh, Eh, eh, vizumskega režima pod pogojem 62 kriterijev. In potem pri Dablinu imam še eno vprašanje. Tako imenovani mehanizem pošten, eh, poštenost ali korektura. Koliko držav članic podpira to vrstni korektivni mehanizem ta hip? In zadnji uh, Eh, komentar boj proti tihotapcem ljudi. Vedno pravimo, da se je treba bolj, uh, da se treba bolj spoprijeti z njimi. Kateri so ukrepi, ki so že zdaj predvideni za Frontex, če bi uh, se ali pa se tukaj predvideva še kaj novega? Hvala lepa, gospa Keller, izvolite. Hvala lepa. Vprašati želim samo nekaj o Grči. Slišali smo poročila oziroma poročila oziroma predsedstvo, nizozemsko predsedstvo je dejalo, da ni zadovoljno z odločitvami odbora, ki uh, preosoja pritožbe na azilne odločitve. In očitno naj bi panel zdaj odločal drugače, kot si želijo nekateri, ampak oni so tam postavljeni za to, da odločate. Ne vem, ali ste o tem razpravljali na svetu PNZ in če ste, bi nam lahko povedali, kakšen je bil potek in kakšen bi bil vaš odziv. Potem smo slišali obtožbe odvetnikov, da EAZO zavrača vse zahtevke azilantov eh, glede um, dos, dos, dopustnosti in pravzaprav stopnja a, eh, zavrnitev v višini 100 odstotkov je res malce nezaslišena. Ali komisija to preučuje? In potem vprašanje je to, da bi naj Grčija se znova vključila v dublinski sistem. Mislim, da predlagate, da bi se to zgodilo do konca leta, ampak ali resnično ocenjujete to situacijo na tak način, da bi, bomo do konca leta priča ustreznim, odprtim, uh, Eh, objektom za sprejem, ki ne bodo pred prehudim bremenom in pritiskom do konca leta. Mislim, da je to precej optimistično. EASO je tudi poročalo o tem, da Turčija ni sposobna eh, obravnavati prošen za azil. To poročilo pa je bilo zakopano oziroma nekoliko prikrito javnosti, ker je politično sporno. Bi nam lahko to poročilo morda posredovali? Uh, In še druga tema, ki zadeva um, tako imenovani migracijski kompakt oziroma pakt. Še zdaj ne vem, kaj je mišljeno to, pri tem sodelovanju na področju upravljanja meja s tretjimi državami. Tudi v odboru za razvoj se ukvarjamo s tem vprašanjem, kajti to običajno pomeni pošiljanje opreme, usposabljanje um, stražarjev, tako da bi prepustili čez mejo manj ljudi. Torej, ali nam lahko poveste, kakšna je plat, um, tega sporazuma, ki zadeva upravljanje meja. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod komisar Avramopoles. Tudi sama se bomo sredotočila na tri točke. Prvi zadeva revizijo azilskega sistema in reforma uh, Dublinske uredbe. To ponavljamo že dolgo tukaj na plenarnem zasedanju v odboru Libe. Uh, gre za predlog reforme, ki nam ni všeč, saj kaznuje določene države, tiste prve vstopne države, ki so kaznovane zaradi svoje geografske lege. Korektivni mehanizem je reaktiven, ne pa proaktiven mehanizem, kot smo povedali prejšnji teden v odboru Libe ob predstavitvi študije v Evropskem parlamentu. Država mora biti pred polomom, pred preden lahko sproži mehanizem premestitve. Um, pri tem pa se ne pomaga državi prvega vstopa prva država vstopa je tista, ki ostane odgovorna, tudi če migrant ne dobi mednarodne zaščite, potem se vrne v svojo eh, državo izvora in potem se spet vrne v Evropsko unijo. To, kar doslej ni delovalo, je znova vključeno v eh, ta nov predlog in to gre vedno v škodo eh, istih držav članec. Nimamo enake porazdelitve sve odgovornosti u skladu za 80. členom pogodbe. Kako to da se ni upoštevalo eh, volje Evropskega parlamenta o holističnem, celostnem pristopu do sredozemlja. Potem druga točka je sporazum z Turčijo. Spričo sporazuma, ki ni mednarodni sporazum, ni pakt, ampak je samo neka izjava, politična izjava, eh, tukaj nimamo nobenega jamstva o spoštovanju zavez s strani Turčije, ko bo dosegla stvari, ki so obvezujoče, uh, Eh, tukaj govorim o vizumski liberalizaciji, o, o tem, da bo Evropska unija prispevala milijardo evrov. Torej nekaj, kar bomo dali uh, Turčiji, bo uh, zavezujoče za nas, na drugi strani pa nimamo ničesar, ker gre samo za politično iz, izjavo. Vedno smo kritizirali Turčijo zaradi kršenja temeljnih pravic, zaradi uh, kršenja svobode tiska, zato ker ni varna država, zato ker še sedaj ni ratificirala ženevske pogodbe iz leta 1951. Torej nimamo nobenega jamstva, da bo Turčija seveda spoštovala pravice eh, beguncev v skladu z eh, mednarodnimi standardi. Potem pa še eh, migracijski pakt. Ali ste razmišljali o spremljanju porabe denarja. Pri sodelovanju z tretjimi državami, kjer imajo še vedno eh, diktatorske režime in korupcijo, dvomim, da bodo ta sredstva resnično namenjena za razvoj tretjih držav. Zato me zanima, če ste predvideli dejavnosti spremljanja, tako da bi vedeli, kako so uporabljena ta sredstva in kakšne eh, dosežke smo s tem dosegli. Gospa Majer ima besedo. Eh, Hvala lepa, gospod, gospod predsednica. Eh, no, kljub vsem predlogom komisije se invazija azilov kar nadaljuje. Znova prejšnje tedne je bilo 1300 prosilcev za azil na italijanskih obalah in vidimo le še več predlogov za več imigracije, kot eh, naprimer eh, velja za Ukrajino, Gruzijo in še mok, modri karton je tukaj, ki naj bi ga znova oživeli. Eh, to pomeni več pritiska na socialno varnost in več islamizacije. Videli smo, kaj lahko pomeni muslimanska uh, islamizacija in pritisk v Orlando. Torej, nikar se ne podajmo po tej poti. Ogromno nizozemcev je brezposelnih in uh, Eh, število prostih delovnih mest še vedno ni na tisti ravni, kot je bilo pred krizo. In sedaj pa s to zlato to vstopnico se, to, se te stvari samo še slabšajo. Cele družine namreč bodo zdaj lahko prišle in naši državi smo videli, koliko škode lahko povzroči islamizacija. In uh, moja druga točka, gospod predsedujoča, akcijski načrt za integracijo uh, od komisije. Uh, mislim, da nas je situacija v naših državah naučila, da se tukaj gre pravzaprav eh, za to, da se omogoča čim več eh, prosilcem, eh, ki iščejo samo srečo. Ogromno davčnih sredstev se porabi za to, da begunci dobijo pač stanovanja, hrano in tako naprej v zameno za nič in uh, prosilci za azil pa se sploh ne pri, uh, pač pri, prilagajajo našim noram. In bit, bistvena vloga muslimanov oziroma islama je tukaj uh, ne, ne, um, sploh nesporna. Mislim, da sploh, tega ni mogoče verjeti. Tako da mislim, da je te predloge, ki so na mizi, treba zgolj zavrniti. Hvala. Thank you. Now... Uh, Zaključili smo s krogom koordinatorjev, sedaj bo dala besedo komisarki. Se opravičujem, izvolite. Ich, uh, möchte, von Rada bi se vsaj distancirala od tega, da se begunce označuje kot tiste, ki želijo iskati srečo v Evropi. Mislim, da to, kar ste pravkar povedali, predhodna govornica, da je to sramotno. Se, jaz se od tega jasno distanciram. Besedo dajem znova komisarju in prosim, ne pozabite, da je še 14 poslancev in poslank zaprosilo za besedo in eh, želi postaviti vprašanje. Izvolite. Hvala lepa. Dovolite, da najprej nekaj komentiram. Znova ste izpostavili zelo občutljivo vprašanje solidarnosti. Gospod Engel je to omenil, gospa Ferrara in tako naprej. Glede tega se strinjamo. Lahko vam le povem, da je vedno pred našimi očmi, da moramo države članice prepričati, da naj to izkažejo tudi v praksi. Kajti solidarnost je lepa beseda, lahko jo ponavljate, ampak če jo boste samo ponavljali, bo to postalo le slogan ne gre za moralne vrednote, gre tudi za pravna načela, kot smo slišali tudi. Naša prednostna naloga je, da bi spodbudili vse države članice, da bi prevzeli svoj pošteni delež pri premestitvah. V nedavnih tednih smo, kot sem rekel na začetku, videli nekaj pozitivnih znakov. Ta zagon se torej vzpostavlja počasi, vendar zagotovo. Uh, Zdaj pa je treba predstaviti v hitrejšo predstavo. Vsak mora pospešiti in, in nagraditi svoje prizadevanja v duhu odgovorne solidarnosti. Gospa Sipel, Sipel je spraševala po mednarodnih obvezah v povezavi z dogovorom s Turčjo. V Turčiji se lahko Sirici registrirajo za začasni status, ne Sirici lahko zaprosijo za mednarodno zaščito in za pogojno ali pa dopolnilno zaščito, subsidijarno zaščito. Naj nekaj povem in to je potrdila Turčija jasno in glasno, da je um, odločena, da bo nove prošnje odločila v roku šestih mesecih in da bodo tudi obdelali že zaostaje oziroma nabrane prošnje, ki so se nabrale doslej, ne da bi se pri tem poslabšala uh, kakovost obdelave teh prošen. Turčija je vsekakor sprejela ukrepe za to, da bi izboljšala dostop do trga dneva in do izobraževanja, tako za sirice kot nesirice. Tudi zdravstvene storitve se zagotavljajo brezplačno za vse sirice ki imajo status začasne, začasne zaščite. Pa tudi seveda ta zdravstvena zaščita se zagotavlja nesiricam. Glede na to, da že govorimo o Turčiji, dovolite, da povem, da je uspešno izvajanje te izjave, seveda to je pač dogovor, to ni sporazum. Poznamo uh, razliko med izjavo in sporazuma z vedika mednarodnega prava. Torej, to ni sporazum, vendarle pa je to zaveza. Tako da uspešno izvajanje te izjave uh, je vsekakor absolutna prednostna naloga za nas, za komisijo. In še naprej počnemo vse, da bi lahko zagotavljali podporo in strokovno znanje grškim in turškim oblastem. Ta izjava je že začela kazati rezultate. Videti moramo in priznati moramo, da se je število eh, nezakonitih eh, migrantov, ki prečkajo mejo med Turčjo in eh, Grčjo zmanjšalo. Več kot 400 migrantov pa je bilo vrčen, vrnjenih v Turčjo. Med njimi je bilo 31 siricev, ki so se vrnili prostovoljno. Več kot 300 siricev pa je bilo preseljenih iz Turčije in to kaže na učinkovitost te izjave. Seveda rezultati niso spektakularni, vendar pa je stvar začela delovati in prijemati še vedno pa je treba seveda tukaj premagati določene izzive, kot naprimer to, da je treba povečati zmogljivost grških oblasti pri opravljanju postopkov o nedopustnosti in to pravočasno in očinkovito. Kar zadeva vzajemnost vizumskega reživa, gospa Sipal je zastavila to vprašanje. Komisija oziroma to, kar je zapisano v sporočilu gospoda Morajesa, je jasno in zeli smo na znanje. Eh, vprašanje je, ali namerava parlament sprejeti resolucijo na to temo. O naslednjih kolegih bo razpravljal kolegi, trenutno ne morem povedati podrobno, kdaj bi se naj to zgodilo. To je zapisano v tem pismu. Kar zadeva sporočilo z 12. aprila, komisija je menila, da je primerno predstaviti in uh, razložiti posledice in najverjetneje učinke odprave vizumskega režima oziroma vzajemnosti zakonodajalcem. Tako da lahko odločate na podlagi vseh informacij. Prav tako smo želeli sprožiti smiselno razpravo, preden bi sprejeli kakršnekoli ukrepe, ki bi lahko imeli neželene in negativne posledice. Potem, ko se je sestal uh, odbor Libe z afriškimi uh, vrstniki glede tega pakta, mislim, da ta pristop ni le potreben, temveč nujen. Treba ga je izvajati v praksi, zato da bi lahko bili kos bistvenemu povečanju novih migrantov in beguncev v osrednjem delu sredozemlja. Mislim, da se vsi lahko strinjamo, da se to ne more nadaljevati več let, ampak seveda bo tukaj spoštovanje temeljnih človekovih uh, pravic v ospredju in v središču izvajanja teh uh, dogovorov. Gre za ljudi, ki prihajajo izpod Saharske Afrike, prihajajo k nam in izkoriščajo prepustnost meja v severnoafriških državah. Zdaj, ko že govorimo o tem, bi želel povedati, da jaz menim, da obstaja razlika med tem, kaj smo naredili s Turčijo. Namreč. Turčija je naša partnerica, naš sogovornik, ima stabilno politično situacijo, kot je očitno, ker to je res. In ne moremo reči, da se enako lahko zgodi z Libijo. Nažalost imajo v Libiji še vedno veliko težav, gre za propadlo državo in trudimo se, da bi tam tudi našli nekega sogovornika. Ko bo nastopil ta trenutek, vsekakor ne bomo samo kopirali te izjave. Um, kakršno smo sprejeli z uh, Turčijo. Seveda bo treba upoštevati posamezne značilnosti in posebne lasnosti posamezne države. Prihod iz Egipta se je podvojil, ampak velika večina nezakonitih migrantov iz podsaharske Afrike in iz eh, afriškega roga pa še vedno odhajajo iz Libije. Zato moramo nujno začeti vključevati države izvora teh tokov in se z njimi dogovarjati o ponovnem sprejemu. Hkrati pa moramo eh, pozvati eh, države tranzita, da bolj ukrepajo proti nedovoljenim oziroma nezakonitim migracijam. Naslednjih dneh bom govoril z vodji sedmih ali osmih držav iz te regije in zelo jasni moramo biti v naših pogovorih z njimi. Seveda potrebujejo pomoč, po celoti se strinjam z vami, razvojno sodelovanje je visoko na naši prioritetni uh, lestvici, to že eh, humanitarno pomoč in razvojno pomoč jim zagotavljamo že več desetletij in s tem bomo nadaljevali. Vendar pa mora tudi ona izkazati določeno odgovornost in se odzvati pozitivno na naše sporazume, da bi ustavili nezakonito priseljevanje in hkrati seveda, da bi ponovno sprejeli svoje državljane. Stabilizirati pa moramo tudi države, ki gostijo veliko število beguncev velike begunske skupnosti. Bolje morajo namreč zaščititi tudi njihove pravice in se izogibati sekundarnim gibanjem. In splošne je z novimi urodji na področju razvojnega sodelovanja moramo pripričati in podpreti naše partnerice, da se migraciji ne da zamenjati in da jih je treba pravzaprav njihove ljudi informirati, da si lahko boljšo prihodnost gradijo sami doma, za seveda našo pomočjo. Komisija zelo tesno sodeluje z grškimi oblastmi, kar zadeva uh, žariščnih točk. Na Lesbosu, na Hiosu, na Samosu so te žariščne točke uh, popolnoma delujoče. Trenutno se jih prilagaja cilju, da bi se prek njih izvajala vračanja v Turčijo. V govoru sem že omenil, da se ta pogovor oziroma ta dogovor prav tako izvaja. Draga Cecilija, avstralijski model, avstralijski model ni naš model in to pravzaprav sploh ni opcija za nas. Glede tega moramo biti povsem jasni. Torej, takšno je trenutno stanje. Skušal sem si zabeležiti vaše vprašanje, vendar ste jih zastavili kar veliko. Še nekaj mislim, da sem izpustil. Mislim to, kar je izpostavila uh, gospa Ska, Ske, uh, Ska Keller glede odločitev komisije za pritožbe vse prošnje za azil se obravnavajo posamično in lahko vam zagotovim, da tukaj ni nobene bjanko menice in da nekih samodejnih vračanj ni. Odločitve v prid pritožb, teh je bilo doslej 70, 70 je bilo preučenih in vsaka posamično te odločitve ne pomenijo še takoj, da jim je samodejno podeljen azil v Grčiji. Treba je te prošnje preveriti tudi z vidika vsebine. In sestavi, sestava teh odborov za pritožbe, veste, da je v suvereni pristojnosti grških oblasti. Torej, um, pritožbeni odbor za nerešene zadeve pred nekaj leti, pa je bil spostavljen pred nekaj leti zaradi drugačnih okoliščin in drugačne namene. Odbor, odbora sta bila zdaj nadomeščena in še naprej bosta delovala. Nova grška zakonodaja, zakonodaja pa je bila sprejeta za vzpostavitev teh odborov, zato da bi bila zagotovljena zakonitost, neodvisnost pa tudi nepristranskost pravosodnih organov. Zdaj pa glede da, tako imenovanih dublinskih transferjev. Pet let je, odkar so bili ti transferji zamrzneni. Spomnite se sodbe Evropskega sodišča. Vsi ukrepi Grčije za to, da bi odpravili primankljaje, uh, so privedli do napredka, ampak splošni položaj za prosilce za azil je še vedno nezadosten. Potrebnih je še več prizadevanj, da bo Grčija dejansko v stanju znova izvajati dublinske transferje. Zdaj pa še uh, pogoji v spremnih centrih, ustrezni življenjski standardi za vse prosilce. Komisija bo znova preučila napredek grških oblasti in to bomo storili septembra. In ključni cilj ostaja isti, namreč, da bi se ponovni eh, sistem davljskih transferjev spet začel pred koncem leta. Videli bomo, kako nam bo to uspelo. Tukaj sem ostavil in potem bom lahko odgovoril še na nadaljna vprašanja. Gospod Kirkup, še vam želim odgovoriti, da ne boste mislili, da sem pozabil na vas kar zadeva naša prednostna nalogo v boju proti terorizmu. Vaši komentarji so seveda zelo pravočasni in tudi eh, aktualni. Naj znova ponovim in res skušamo vse, da bi prepričali vse države članice, da bi izkazale več zaupanja med sabo. Z zato, da bi tudi dejansko začele izmenjavati obveščevalne podatke in druge podatke. Ampak iskren bom z vami, doslej me to sodelovanje še ni zadovoljilo. Države članice morajo storiti to, glede tega, glede česar so se dogovorile izmenjave podatkov, sprejem zakonodaje o terorizmu in sprejem zakonodaje glede Eh, orožja. Skupno razumevanje je apsolutno nujno, če želimo vedeti, kako se odzvati koordinirano na to grožnjo. Ne smemo pozabiti, da je Centr za boj proti terorizmu znotraj Evropola povsem delujoč in vse službe bi morale delovati v sodelovanju za to, da bi skupaj ocenevali grožnjo. Torej, to ustanovo je treba okrepiti, saj skratka, da bi vključevala tudi protivveščevalne in obveščevalne informacije za ocenjevanje grožen in tudi za pripravo načrtov za boj proti terorizmu. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi, v zelo težkem uh, položaju sem in res mi ni všeč uh, kaj se od mene zahteva. 16 ljudi je še prosilo za besedo. Dala bom možnost vsem, ampak to pomeni, da boste imeli le minuto časa na voljo za vaš prispevek. Sicer ni variante, da bi lahko slišali še odgovore. A lahko, smem, a lahko jaz nekaj predlagam? res sem z veseljem tukaj tudi pogosteje, ampak če želimo, da bi bilo naše sodelovanje bolj produktivno, meni, da bi bilo bolje, če bi našo razpravo delili tematsko, tako da bi lahko dajal tudi bolj obsega, vseobsegajoče odgovore, kajti zdaj pravzaprav se ponavljamo, skačemo s teme na temo. Mislim, da bi bilo bolje, če bi razpravo organizirali drugače v prihodnje, ampak seveda sem um, na voljo za vse vaše predloge v tej smeri vzeta na znanje. Mislim, da to v prihodnje lahko počnemo tudi na ta način. Sedaj pa prosim vse kolege in kolegice, da se omejite na minuto. Kveljo, gospod Kveljo pa ima besedo prvi. Hvala lepa, eh, gospod eh, komisar. Govoril bom portugalsko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 druga država, ki se najbolje odziva na begunce, ki prihajajo iz Grčije in Italije, vendar pa smo jih uspeli prevestiti samo 2500. Kaj torej ne deluje? Potem, na plenarnem zasedanju smo govorili o ponovni vključitvi. Dobro, to je mehanizem, ki ne deluje. Uh, Komisija je v agendi za migracije uh, hotela od, ustanoviti nek multi, večnamenski center v Nigru. Potem imamo samo 4 odstotkov odstotke denarja iz sklada za Afriko, ki je bilo uporabljenih. Kaj bo naredila komisija za države, prehodne države? Dober predlog, ne vem pa, če bo funkcioniral. Gospoda Gijom. Hvala. Druga tema. Slišali smo, da želite govoriti oziroma oživiti modro karto. To se nanaša na visoke izobražene delavce. Vendar obstaja pa tudi drugi deficitarni poklic v državah članicah in zanima me, kako bi lahko morda to nekako združili te dve dimenzije, potem drugič vprašanje integracije. Uh, Imamo približno 100 tisoč ljudi, ki so zaželjeli državljanstvo neke države članice. To seveda ni nujno za integracijo, vendar mislim pa, da to vse eno znak zaupanja v naše vrednote in zanima me, kaj vi menite o tem. Imamo pa občutek, da Evropska unija ni več privlačna v drugi deli sveta. Ena minuta. Euh, Gospod komisar, tri vprašanja glede partnerstva s svetimi državami. Kako namerava komisija okrepiti svoje sodelovanje z Libijo? Države članice bodo morale finančno sodelovati pri teh ukrepih. Kako, bodo države članice, kako so države članice sprejele tak, te ukrepe in kako bo komisija zagotovila, da bodo države članice dejansko se na to zvale. Komisija s, eh, predlaga številne negativne in pozitivne spodbude za to, da bi državam članicam dale pobudo za eh, sodelovanje v teh ukrepih. Ali to pomeni finančno pogojevanje evropske pomoči tem državam, ko gre za področje migracij? Gospa Gabriel. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej podporo dvema vedikoma, ki ste jih predstavili. Prvič evropski pristop glede pristopa k tretjim državam in rada bi omenila eh, mobilnost znotraj Afrike. Kar zadeva vizume, je sprašilo jasno, treba se držati vseh pravil. In potem dve vprašanje glede modre karte. Pregled, ki so nam ga predstavili, sporočilo je korak naprej, vendar vemo, da v realnosti obstajata dva izziva. Prvič, razlike v zakonodajah držav članic in po drugi strani pomankanje politične volje držav članic, da bi to spodbujali. Na nacionalni ravni vemo, da do določene države članice imajo nacionalne določbe, ki imajo enake cilje kot modra karta. In najpogosteje podjetniki porabijo to nacionalno zakonodajo na mesto modre karte in kako bi lahko spodbujali modro karto kot evropski, eh, kot evropski instrument, s tem bi bila tudi Evropa bolj privlačna in mislim, da moramo tudi v tej smeri delati. Hvala. Hvala, gospod predsedujoče, hvala, gospod komisar.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 in sicer, da nimamo solidarnosti do migrantov v državah članicah. Če je res, da je treba spodbujati sodelovanje med državami članicami, mislim, da potrebujemo dolgoročno strategijo, ki bo zagotavljala učinkovite posege po mojem mnenju je, bi to lahko bila spodbuda za države članice, da sodelujejo. In tukaj imam dve vprašanje. Prvo je, dobro vemo, da poleg dramatične situacije v državah, iz katerih izhajajo begunci, tisti, ki eh, izvajajo migracijo, so tudi tiho tapci z ljudmi. Po mojem mnenju se tukaj ni naredilo veliko. In zanima me, ali se vam zdi, da je bilo narejeno dovolj za boj proti uh, eh, kriminaliziranju, eh, organiziranim eh, organizacijam, ki tiho tapijo ljudi. Potem pa glede eh, zilnega sistema, eh, dobra je krepitev um, Eurodaka in ehm, EASO naj bi postala zilna agencija, vendar pa z reformo Dublinske uredbe uh, um, me skrbi to, kar je povedala kolegica Ferrara. Zdi se mi, da med možnimi rešitvami eh, v, pri reformi Dublinske uredbe smo eh, izbrali tisto najmanj ambiciozno, tako da države članice, eh, ki, spre, ki so države prvega vstopa, morajo same reševati probleme in ni nobenih učinkovitih ukrepov za splošno rešitvo, rešitev probleme. Gospa Gomez. Koeljo has... Podpiram to, kar vas je pravkar vprašal gospod Koeljo. Zakaj to ne deluje za Portugalsko? Portugalska pa je vendarle rekla, da je pripravljena sprejeti ljudi. Pa tako malo ljudi je prišlo. Ali je morda sistem zvišnih točk tak, da izvaja sporazum EU-Turčija, ne pa mednarodno zakonodajo? Uh, ali ni to sedaj pravi razlog za to, da nišče ne gre na portugalsko ali kam drugam. Pravi imate, ko pravite, da nimate partnerja v Libiji, tudi če bi nekaj podpisali, nimate partnerja v Libiji, vendar tudi sami priznate, da se povečuje uh, pritok ljudi iz Egipta in to je seveda povezano s Serijo. Tu ne gre zgolj za sezonsko, sezonski pritok iz Afrike komisija in svet to zanikata in želita reči, da sporazum EU tu če deluje, vendar dejansko to gre preko Egipta. Potem imate sporazum z Etiopijo. Etiopija je država, ki je povsem nedemokratična in ki ubija ljudi in ustvarja begunce in migrante. Ali ste zagotovili varne poti iz Etiopije? Etiopije. Ali je to v tem sporazumu ali pa to le način, da outsourcate svoje težave in potem je, so ljudje še bolj ogroženi te državi? Intveld. Zelo nakratko. Gospod komisar, niste se odzvali na vprašanje kolegice Vikstrome, zakaj komisija ni predlagala delegiranih aktov glede vizumske vzajemnosti, kot bi morala. Drugič kar zadeva izmenjavo informacij. Komisija predlaga interoperabilnost, kar je dobro, vendar to je tehnični vidik. To ne presega uh, pomankanja politične volje država članic, da bi delile informacije. To je politična težava. Ali boste predlagali schemo za zavezujočo izmenjavo informacij? In ta parlament je že večkrat zahteval poglobljeno oceno protiterorističnih aktov, kajti zdi se, da ta politika ni uspešna, sprejemamo ukrepe in ukrepe, investirali smo veliko denarja, vendar varnost oziroma nevarnost se samo povečuje. In mislim, da je to povezano s tem, da se zdi, da ne razumemo pojava, kako so masakr v Orlandu takoj označili kot islamističen napad, vedno bolj pa se zdi, da gre za homofobno dejanje. Če ne bomo razumeli pojava, potem se ne bomo mogli uspešno boriti proti njim. Hvala, gospod Rada. Bože predsedatelj, uvažajem je gospodin komisar. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. Včeraj je turški premijer še enkrat rekel, da Turčija ne bo spremenila svoje protiteroristične zakonodaje, tudi v zameno za vizumsko liberalizacijo. In to seveda postavlja pod vprašanje naš sporazum s Turčijo. Ali komisija dela na tem, da bi imeli načrt B, če ne bo uh, Turčija izpolnjevala svojih obveznosti in ta sporazum. Uh, ne bo uspel in kako boste Grčijo in Bolgarijo, države, ki so na mejah, uh, zaščitili, če pride do ogromne količine beguncev. Potem boj proti terorizmu, kako boste zagotovili boljšo izmenjavo informacij med obveščevalnimi službami, zato da bi si preprečili tudi napade. In ne nazadnje, upam, da se strinjate, da bo EU varnejša, če bo Bolgarija postala del Schengna in tako dobila tudi poln uh, dostop do informacijskih sistemov EU. Tako se bomo bolj učinkovito borili proti terorizmu in kriminalov. Tak. Uh, eh, flere av de frågorna som jag hade ja, postinställd också besvara. Hvala. No, nekatere zadeve, ki sem jih želela izpostaviti, so že drugi kolegi uh, vprašali, bi pa vendar nekaj rekla Pred tremi leti je vaš kolega dejal, da gospod Stilinic, da ima EU moralno obveznost sprejemati sirske begunce. Premijer Britanije David Cameron je dejal, da bi morali vrniti čovne nazaj v Turčijo in, in komisija je bila takrat posebno proti temu, kaj pa se dogaja sedaj, tri mesece kasneje ljudi pošiljamo nazaj v Turčijo. Ne same čovne, vendar ljudi, ki so bili na teh čovnih. Torej, kaj se je zgodilo s to moralno obveznostjo? Zdi se, da sve države članice se veliko pogovarjajo, vendar ali se dejansko kadarkoli pogovarja o tem, kako daleč nas je odneslo na desno, kako ksenofobni postajamo in kako se ta sentiment, ta občutek širi po Evropi. Kako pomagamo svojim sosedom in kako zagotavljamo, da se Turčija drži svojih zavez do svojih državljanov, zato da njihovim 300 tisoč kurdom ni treba bežati. To so stvari, o katerih se moramo pogovarjati. Moramo se pogovarjati o tem, kako bo EU sprejela begunce, ne pa kako jih bo poslala nazaj. Meine Frage ist, eh, wie viele Menschen wurden. Hvala. Moje vprašanje je, koliko ljudi je bilo doslej dejansko preseljenih v okviru programa preselitev, kot drugo, koliko jih je bilo preseljenih na Portugalsko in katere države članice so bile doslej nepripravljene prevzeti ljudi v okviru teh, tega programa, torej katere države še ni bil priseljen noben begunec. Respect, Gospod Grizbek. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, imam dve vprašanji. No, to glede modre karte in glede področja uporabe so že spostavili drugi kolegi, tako da vam to postilo ob strani. Torej, drugo vprašanje, ki ga bom zastavila v tej minuti, ki jo imam, vprašanje vzpostavitve Evropske obaljne in mejne straže. Tu sem pročevalka v senci in kot veste, gospod komisar Teolog dobro napreduje. Nekatere skupine, tudi moja, so podprle to idejo, da bi imeli bolj Evropsko agencijo, nekakšno evropeizacijo Frontexa, zato da bi imeli večjo učinkovitost in zato da bi se lahko hitro odzivali v nujnih razmerah. Podprli smo tudi predlog komisije glede še na 18, glede nujnih situacij tako da lahko sprejmemo evropske odločitve preko komisije. Žal pa je vaše stališče, gospod komisar, bilo mnenje manjšine in tudi moje skupine, kajti drugi so bili proti temu pristopu. In torej izkazalo se je, da lahko vzpostavimo notranje meje, če pride do eh, tega, da so določene meje preveč porožne zunanje meje. In kako bomo pravzaprav zagovarjali naš šengenski prostor in prost pretok ljudi? Pa Šlajn, na kratko se pravičujem, tolmačimo naprej. Veste, da Nam ni všeč vaš predlog za preureditev Dublina. Mi smo želeli nekaj eh, drugega, da bi presegli načelo prve države, temveč da bi delili solidarnost in želeli smo si pravo centralizacijo postopka. Sedaj imamo korektivni mehanizem, vendar ni jasno, kako ga bomo kako bo deloval in kdaj ga bomo sprožili, ali se to lahko obnovi ali kako. Potem ne upošteva se sedanja situacija in ne upošteva se to, da določene države so že pred kolapsom. Torej, določeni deli so res takšni, da jih je treba uh, eh, posebno spremeniti zaradi procesnih uh, vprašanj. No. Sveda moramo imeti naložbe v Afriki, vendar tu gre predvsem za obledovanje mej in za vračanje. In mislim, da tu ne gre za razvojno pomoč in za humanitarno pomoč. Torej, razvojno pomoč bomo porabili v napačne namene in s tem ne bomo eh, spostavili priložnosti za mlade afričane, temveč bomo zgolj outsourcali naše mejne težave. Boge tolmači danes. Gospa Wimberg. Tak för ordförande och tack eh, Avramopoulos för att du kom hit. Hvala, gospa predsedujoča, hvala, gospod komisar, da ste prišli sem. Že štiri mesece vas eh, ni bilo in vendarle nismo slišali nič novega več kot pol beguncev v Evropi. Je tu zaradi ekonomskih razlogov in nima pravice do azila. Torej, to je dejal tudi Franz Timmermans. Ali to potem niso ljudje, ki pač iščejo srečo? Po moje so. Šli so preko 20 držav, da bi prišli do Evrope. Na švedskem so nekateri povedali, da so zelo razočarani, kajti nekateri so pričakovali, da bodo dobili hišo in delo in potem so odšli, ker so videli, da tega ne bodo dobili. No, sam bi rekla, da to so ljudje, ki iščejo srečo. Sedaj se bojamo o imigracijskem sistemu, ki ga boste začeli izvajati. Kako boste kaznovali države članice, ki ne bodo želeli tega izvajati? Hvala. Gospod Avramopoulos, vprašanje glede premestitve beguncev iz Grče. Glede na to, k čemu se je zavezala EU, bi morali 64 tisoč beguncev premestiti, pa le 1053 se jih je preselilo. Rekli ste, da bomo vsak mesec preselili 6 tisoč beguncev. Mislim, da je to treba izvajati tudi v praksi, kajti Grčija ne more več uh, pre, in biti tako obremenjena s toliko begunci. Skupina poslancev, ki je obiskala Atene, je to videla in zanima me torej, kako bomo izvajali premestitev. Je grška vlada za to odgovorna? Je komisija odgovorna? Kdo drug države članice? Slišali smo, da Portugalci želijo, da se k njim preselijo ljudje, vendar ti ne pridejo. Torej, dajte nam konkretne odgovore glede tega. Commissioner. Komisar, našim kolegom je uspelo, beseda je vaša. Hvala lepa za vaše vprašanje in naj izrazim tudi svoje občudovanje do tolmačev, kajti vsi govorimo kot strojnice danes, no, kakorkoli že gospa Gomeš in gospod Koeljo sta izpostavila to vprašanje. Sam sem bil nedavno na portugalskem in naj, najprej pohvalim vašo državo, ki je izkazala, kaj je prava solidarnost in odgovornost. Res je, da obstajajo tehnične in pravne težave. In mi nudimo polno podporo v Grčiji in v Italiji, zato da bi presegli te overe in mislim, da gre za vprašanje dni, eh, ko bomo to rešili in šli naprej. Gospa Silvigijo, strinjava se. Popolnoma se strinjava. Investirati v migracije pomeni, da bo Evropa bolj bogata, bolj povezana, bolj vključujoča eh, družba. Strošek neintegracije bi bil višji, kot pa je strošek investicij v integracijske politike. In to je vendar naša glavna prioriteta. Države članice govorijo o ukrepih z dodano vrednostjo na ravni EU. Države članice se soočajo s podobnimi izzivi ukrepi na ravni EU imajo dodano vrednost. Najprej pomagamo državam članicam, da se učijo druga od druge in drugič širi, širimo uspešne pristope. Financiranje EU je tudi lahko močno urodje za podporo državam pri izvajanju integracije in socialne vključenosti. Kaj zadeva modro karto? Že o tem sem večkrat govoril. To je najboljši primer, ki ga imamo. In želeli, želeli smo revidirati modro karto, zato da bi se prilagodili dejanskim razmeram in okoličnemu Evropi. Modro karto so najprej izvajali v Nemčiji, zelo uspešno, sedaj pa to mora postati splošna evropska politika. Reforma bo podprla države članice in podjetja z namenom, da bi privabili zelo sposobljene državljane tete države iz celega sveta, zato da bi odpravili pomankanje eh, znanja, ki eh, nam primankuje in ki nam bo primankovalo v prihodnih letih. To je del dolgoročne strategije glede zakonitih migracij. Pred enim letom smo rekli, da zakonite migracije morajo biti ena naših politik v prihodnosti. Zdaj že imamo zakonodajo za študente in za raziskovalce in odbor Libe nas je spodbujal, da bi to čim prej vzpostavili tudi za sezonske delavce. Poleg tega pa smo tudi uporabili vse druge rode, ki imamo na voljo. Potem glede uh, dublinske reforme. Ne strinjam se z nami, to je ambiciozen program, to je pomemben korak naprej, vendar se pa strinjam, da ga ne smemo razvodeneti. Cecilija Vikstrom in drugi, ki ste govorili o tem, računam na vašo podporo, kar zadeva vizumsko vzajemnost z ZDA in Kanado. Nedavno sem se o tem pogovarjal s predstavniki kanadske vlade in sem bil zelo jasen. Rekl sem, da se zavedamo naših pravnih obveznosti in ne nameravamo tu popuščati. Seveda upoštevamo vse parametre, vendar sem pa tudi bil zelo jasen in sem rekel, da si maksimalno prizadevamo na vseh ravneh za to, da bi zagotovili vizumsko vzajemnost. Kar zadeva Bolgarijo in Schengen, naše stališče ostaja odločno. Menimo, da Bolga, Bolgarija in Romunija morata postati polnopravni članici šengenskega območja veste, da je to odvisno od sveta. Stališče komisije je tu jasno. Kot sem že prej dejal, šengenska urodja in njihova pravilna uporaba prispevajo k varnosti. Gospod Vanderholzer je mi bo dovolil, da spomnim na sporočilo, ki je bilo spredo pred dvema. Poročilo, ki je bilo sprejeto pred dvema, pred dvema urama, preden sem prišel sam, glede prerasporeditve in preselitve. Tam imamo zelo jasen odgovor na vaše vprašanja. Mi smo mnenje, da, smo, da delimo odgovornost glede napredka. Že prej smo govorili o številkah tu se strinjate z gospodom Timmermansom, vendar gospod Timmermans se strinja z mano, torej se potem tudi strinjate z mano. Kaj zadeva eh, komentarje gospe Grisbek? Ne rabim zagovarjati stališče komisije. Poznate stališče komisije. To je naš predlog. Obžalujem, da večina tega odbora ni podprla stališča komisije trialog še ni prišel do obravnave člena 18, tega se veselim. Potem bom pa še malce vadil svojo grščino, glede na to, da mi je gospod Marija zastavil vprašanje. Kje pa je? No, bom spregovoril grško. Rad bi gospodu Marijosu dejal to, kar sem dejal že prej. Naj si ogleda poročilo, ki je bilo pravkar sprejeto. Dobrodošli, gospod Marija, spogrešal sem vas. Torej, v poročilo, ki je bilo pravkar sprejeto strani komisije, glede stanja, glede preselitev, mislim, da smo s tem sporočilo, da je zelo jasno sporočilo držav članicam, da morajo prevzeti svojo odgovornost. Vodoma sem dejal, da je prišel čas, da rečemo Bobu Bob in k malu. Če ne bo prišlo do napredka v prihodnih nekaj dnevih, bom moral z imenom povedati, kdo je odgovoren, zakaj. In to tudi namerava storiti strinjam se s prošnjim komentarjem vseh vas. Sedaj smo vsi na preskusu in videli bomo, če imamo možnosti in voljo za to, da bomo dokazali, da resno mislimo, ko govorimo o solidarnosti in odgovornosti. In še nekaj, v zadnjih 18 mesecih smo res veliko delali. In ko rečem mi, To vključuje odbor Libe, komisijo in mene osebno skupaj z vami. Ne skušam biti prijazen, vendar bi rad dejal, da sem že od vsega svička veliko se naučil od vas. Vi ste mi pomagali za izvajanje specifične politike. Veliko smo storili, ne morete reči, da nismo. Veliko smo se je spremenilo, Evropa danes drugačna pred nami po, ko gre za te velike izzive, s katerimi se soočam. Tu imamo v mislih varnost in migracije. Imamo okvir, imamo načele, imamo strategijo, vendar potrebujemo politično voljo za to, da bomo skupaj vsi v Evropi in mednarodno, globalno prispevali k temu globalnemu problemu. To bo del naših življenj, v tem parlamentarnem obdobju parlamenta, pa tudi v kasnejših sklicih parlamenta in komisije. To je težavna situacija, ki bo trajala leta in Evropa se pripravlja na to. In to, kar smo danes slišali, to dokazuje, kaj ti. Vi ste odbor, ki je glavni partner komisije in mi to javno priznamo in hvala vam. Hvala, komis, gospod komisar, hvala za vaše odgovore. Vidite, da obstaja velik interes za razpravo z vami. Hvala, spoštovani kolegi, za sodelovanje in za to, da ste bili razumejoči, glede koliko časa imamo na voljo in sedaj lahko spustimo komisarja, da odide pravočasno. Now, uh... The colleague, ah, Mr. Boni is present. Gospod Boni je tu, no, bomo kar začeli. So the next point on our agenda is... Uh, Naslednja točka na našem dnevnem redu je vprašanje svežne glede novih psihoaktivnih snovi. Z nami je gospod Boni, gospa Besevil Barijo, pa danes ni tu. No, z nami pa je pročevalec gospod Boni, ki je pročevalec za nove psihoaktivne snovi, ki želi našemu odboru predstaviti stanje, Gotovo želite številni oditi, vendar to prosim storite tiho, zato da lahko nadaljujemo z današnjo sejo. Kadala bi se na gospodu Boniju. Nam predstavi stanje po sestanku s poročevalci v Senci. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani kolegi. V imenu Tresih Jimenez in sebe bi vas rad obvestil o stanju dela glede novih psihoaktivnih snovi, glede svežno novih psihoaktivnih snovi. Teresa je poročevalka za direktivo o minimalni doložba glede elementov kaznevih dejanj in kazni, na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami. Gospod Boni, eno minutko, morda je bolje, če počakamo, da kolegi odidejo. Tisti, ki želite oditi, prosim, da takoj odidete, kajti sicer ne moremo nadaljevati sejo. Please. Prosim. Nadaljujte. Hvala lepa. Torej, obveščam vas, da predstavljam delo glede novih psihoaktivnih snovi, glede tega novega svežnja v, imenu, v svojem imenu in v imenu Terese Jimenez. Teresa je poročevalka za direktivo o minimalnih določbah glede elementov kaznjivih dejanj in kazni na področju nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, kar zadeva opredelitev pojma droga. Sam pa sem poročevalec za uredbo o novih psihoaktivnih snoveh. Rad bi predstavil vam te informacije ne le v najnem imenu, temveč imenu vseh poročevalcev v senci. Vsi poročevalci v senci smo se sestali z nizozemskim predsedstvom in komisijo 26. aprila obvestili so nas o tem, da je svet na tem, da spreme skupno stališče, vendar z nekoliko spremenjenim pristopom. Naj vas spomnim, da smo mi sprejeli svoje stališče v prejšnjem zakonodajnem sklicu in že od takrat čakamo na stališče sveta. Torej, to je bil dolg proces in zelo smo veseli, da smo končno prišli do tega Svet in komisija sta predstavili ta pristop in radi bi vam povedala, da če se zavedamo potrebe, nujne potrebe, potem da imamo zakonodaje na tem področju in težav, ki smo jih imeli s prejšnjim pristopom, saj se je skazalo, da je nemogoče najti eh, skupne učinkovite rešitve v trialogu, zato so počevalci v senci se odločili, da Gremo naprej s tem novim pristopom v svežnju in da skupaj sodelujemo s svetom in komisijo za to, da bi dosegli sporazum in da bi lahko čim prej začeli izvajati sprejete rešitve. Nov pristop bo vključil to, da bomo razširili predlagano direktivo na podlagi člena 83 pogodbe. Imeli bomo odložbe glede izmenjave informacij, vključili bomo dve kategorije tvegan, ki jih snov lahko predstavlja. To nam bo omogočilo nadaljne ukrepanje Evropske unije ali pa, da se bomo odločili, da ne bomo imeli nadaljnih um, ukrepov na ravni EU. V prejšnjem predstavu pa smo imeli tri stopne tvega, sedaj pa le dva. Če se izkaže, da je neka snov takšna, da je škodljiva, tvegana, potem bo snov stalno pod nadzorom v obliki obveznostne ravni EU, ki bo pomenila, da je snov prepovedana na nacionalnih ravneh. Imeli bomo oceno tvegan, od, eh, sistem zgodnega obveščanja. To bo usmerjeno, zato da bomo imeli hitrejše, hitrejše ukrepanje in to bo v, vključeno v uredbo MCDDA iz leta 2006 in pregled uredbe MCDA bo omejen le na ta vidik in to bo uh, obravnavano kot del svežnja. Torej, to je za nas vse možnost, da nadaljujemo s svojim delom, da dobimo hitrejše rezultate, kaj ti sedaj imamo skupni dogovor med državami članicami in dosegli smo sistem, sporazumljen sistema zgodnega obveščanja, uh, nov model za prepoved trgovine in uporabih teh snovi in sicer na, na način, ki je nekoliko drugačen, kot je bil izverno predlagan. Cilj, cilj je blizu vendar moramo nekoliko smeti svoje delo in smo odprti, jaz, Teresa in počevalci v senci smo pripravljeni za to, da gremo naprej. <clears throat> Gospod Boni, ne vidim nobenega drugega poročevalca v senci. Ali kolegi želijo besedo? Ne. Potem pa prosim gospod Zipala z komisije, ali želite kaj dodati. Izvolite. Briefly, Chair, also... no, na kratko tudi, ker vidim, da je prisotno predsedstvo. Želela bi se zahvaliti poročevalcem in poročevalcem v senci. Veselimo se njihovega dela in uh, svet Eh, dela sveta in komisija in eh, sveta in eh, parlamenta. Mi pa imamo nekaj še pogojev strani komisije, zato se zelo veselimo sodelovanja z vami in s tem odborom, zato da bomo dosegli napredek na tem, na tem mm, dosjeju. Sedaj pa imamo besedo nizozemsko predsedstvo. Hvala, hvala gospod Boni. Na svetu se je Korepor odločil za pristop, ki ga je že omenil gospod Boni. Veseli smo, da bo parlament delal na tej podlagi. Nizozemsko predsedstvo je želi nadaljevati na tem dosjeju, nismo pa še dosegli splošnega pristopa. Sklep Koreperja pa bo podlaga za nadaljne delo v bližnji prihodnosti. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Boni. Poleg tega bi se želel zahvaliti komisiji za sodelovanje, zlasti še nizozemskemu predsedstvu. V preteklih dveh letih smo sodelovali tudi z drugimi predsedstvu, vendar pa je Treba povedati, da je nizozemsko predsedstvo najbolj učinkovito pri pripravi tega dogovora med državami članicami. Najlepša hvala vse vam. Upam, da bomo dosegli uspešen sporazum. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom in sicer pod točko 12 imam predstavitev eh, komisije akcijskega načrta o vključevanju držav v Ljano tretjih držav. Ta akcijski načrt je skupni politični okvir za eh, uskladitev eh, nacionalnih politik in akcijski načrt načrt govori tudi o, o ukrepih pri zgodnjem prihodu, po potrebi po izobraževanju, dostopu do osnovnih storitev, socialni vključenosti in tako dalje. Ravno tako predvideva nagraditev nacionalnih kontaktnih točk. In tukaj se vključuje tudi odbor Libe. In sedaj besedo predajam Evropski komisiji najprej, potem pa še poslancem, ki želijo besedo. Gospodu Savariju z Evropske komisije eh, dajem besedo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Hvala, da imamo možnost, da predstavimo akcijski načrt o vključevanju državljanov tretjih držav. Ta načrt je eh, vseobsegujoč, ambiciozen in konkreten. Eh, vseobsegujoč je zato, ker poznamo izzive držav članic in Evropske unije na, pod, na področju vključevanja in Zato smo v komisiji menili, da je treba vlagati v vključevanje in kaj ti strošek ne vključevanje je visoko, bo visoko višji, če ne bomo dovolj sredstev porabili sedaj za integracijo. Integracija je tudi predpogoj za kohezivno družbo in je tudi skupna odgovornost za vse akterje, države članice imajo tukaj kompetence in pa Evropska unija, organizacije civilne družbe, sindikati, lokalne uh, organi in tako dalje. To, ta načrt je tudi vse obsegujoč. Prvič smo v ta mm, načrt unesli vključevajne uh, Številne politike namreč lahko prispevajo k eh, vključevanju, kot je recimo zaposlovanje. In videli boste, da v tem akcijskem načrtu je veliko krat omenjeno, poleg gospodarskega eh, vključevanja smo se želeli ukvarjati tudi z kulturo, izobraževanjem, zdravstvom, dostop do osnovnih storitev in regionalna politika je ravno tako vključena v ta načrt in je ta načrt je tudi konkreten v tem načrtu. Nimamo samo um, sporočila, v, ampak smo vključili kaj 50 konkretnih dejanj, ukrepov, ki nudijo državim članicam orodja pri njihovih politikah za vključevanje. Videli boste, da je veliko priložnosti, odvisno pa je od, nacional od nacionalne države, civilne družbe, uh, Eh, kaj bodo uporabili. Ravno tako želimo okrepiti mrežo CNP, ki bo postala evropska mreža za integracijo. Odbor Libe bo seveda tesno sodeleval, tako kot to že počne doslej. Če pogledamo vsebino načrta, določili smo pet prednostnih nalog. Prva je, prve so ukrepi, ki se jih izvaja v tretjih državah, zato da bi se pripravili na prihod beguncev v EU. Potem ukrepi, ki zadevajo celotno družbo pred prihodom, beguncev. To bo seveda uporabno v kontekstu uh, preselitev beguncev znotraj EU. Potem druga prioriteta je izobraževanje. Tukaj smo sodelovali z Generalno direkcijo za izobraževanje in kulturo. To je pomemben um, element pri vključevanju. Videli boste, da je tukaj veliko orodij. Eh, tudi spletnih orodij, recimo za ocenjevanje znanja jezika, potem eh, vse vače, vključujoče dostop in želeli smo se osredotočili tudi na vključevanje otrok, mladih otrok, beguncev v eh, izobraževanje. Tretja prioriteta je, zadeva poklicno izobraževanje, to je tudi pomembno. E, tukaj se povezuje z agendo o veščinah, ki jo je sprejela komisija. Želimo podpreti e, hiter pristop e, k poklicnemu izobraževanju in vključ na vključevanje na trg dela. Podpiramo tudi potrditev veščin in uh, potrditev kvalifikacij, priznavanje pretipiklacij, podpiramo tudi podjetništvo v EU in najboljše prakse, ki jih uporabljajo države članice za vključitev v, v trg dela. Ravno tako je pomembno, področje dostop do osnovnih storitev. E, to se večinoma dogaja na lokalni ravni. Tukaj mi nimamo veliko pristojnosti, vendar pa želimo podpreti dostop do ključnih storitev za državljane tretjih držav. E, tukaj smo vključili tudi v EIB, e da bi izboljšali infrastrukturo v državah članicah potem je treba izboljšati tudi dostop do zdravja, zato da bodo znali zaposleni na tem področju se soočiti z eh, specifičnimi problemi tretjih državljanov. In ne nazadnje smo se osredotočili tudi na aktivno sodelovanje v civilno družbo tretjih državljanov, zato da bi promovirali eh, vrednote EU, kulturni dialog in skupne evropske vrednote um, sodelovanje pri kulturnih dejavnostih, si ravno tako pomembne pri vključevanju podpora dejavnosti v boji proti um, diskriminaciji, ksenofobiji in tako dalje. Potem imamo horizontalne uh, uh, teme. Tukaj lahko podpiramo um, torej, in tukaj lahko podpiramo države pri boljši koordinaciji znotraj EU. to so glavne točke, ki sem jih želel poudariti iz tega akcijskega načrta. Najlepša hvala. Uh, Lepša hvala, gospa Lauristin. Uh, hvala za to predstavitev. Takšen akcijski načrt je zelo pomemben. O, o vključevanju smo že dolgo razpravljali, pomembno pa je imeti konkretne korake. V tem kontekstu bi zastavila vprašanje, ali imate kakšno znanje ali poznavanje o strukturi ljudi, ki prihajajo. Tukaj mislim struktura glede njihovih kvalifikacij, izobrazbe, veščin. Če bi poznali to strukturo, bi lahko ocenili potrebo po virih, učiteljih in tako dalje. Mislim, da je to eden, ena nekaj, kar še manjka v tem akcijskem narči, eh, načrtu. Gospa Sipel ima besedo. Hvala lepa. Tudi jaz mislim, da je tema integracije osrednja. Je pa to tudi tema, pri kateri vsaj v nekaterih državah članicah imamo temeljne probleme. Tukaj imam v mislih eh, integracijo ljudi, eh, invalidnih ljudi, Romov in tako naprej. Torej, že tako imamo notranje gledano težave z integracijo in običajno je bilo mišljeno, da je to področje, ki je v večji meri, v precejšnji meri prepuščeno državam članicam. Zdaj pa govorimo o če dalje večji evropizaciji. Sedaj pa, ko govorimo o ljudeh iz tretjih držav, pa so seveda eh, poleg eh, teh nalog tudi druge, ne mednarodne naloge, naprimer pri, pri pridobivanju um, jezikovnega znanja, vsakodnevnega poznavanja, potem um, tudi treba je vedeti, kakšna je potreba po prilagoditvi, kakšne so možnosti po izobraževanju, po usposabljanju. Obstajajo države članice, ki so v okviru registracije pri uh, prišlekih začele zastavljati tudi ta vprašanja, zato da bi potem lahko delovale na tej podlagi to se včasih eh, dogaja, oziroma vprašanje je, ali se to lahko zgodi tudi že v okviru programa preselitev. Ampak skratka, ko govorimo o vprašanju integracije, ne želim, da se govori samo o beguncih, temveč, da se predlagajo tudi eh, ukrepi pri, pri legalnih migrantih, ki se upam ne bodo osredotočili zgolj na akademske poklice, kajti v naših državah članicah, po mojem mnenju, potrebujemo delovno silo na najrazličnejših področjih. Tudi tu pa je seveda treba pojasniti, kateri so pogoji, kakšno je lahko, kakšno, kaj se sme in lahko prizna. In tukaj bi si želela več informacij tudi, kako naj bi to organizirali. Kako vemo, Eh, kateri bi želeli priti eh, v države članice, kakšno je tukaj sodelovanje z državami izvora, kaj se lahko stori že v državah izvorah z vidika eh, učenja jezika, kje pa je tukaj evropska naloga in ali so že potekali pogovori z državami članicami glede tega, v kakšnem okviru in na katerih področjih so dejansko pripravljene sprejeti konkretne korake na področju. Um, integracije. Gospa Spinelli, izvolite. Grazie. Io vorrei fare un... Hvala, želela bi zastaviti vprašanje komisiji o odnosu med vključevanjem blaginjo in trgu dela ter zakonih, ki zadevajo delo. To sprašujem, ker velik del vprašanja bojazni, ki, osta, ki obstajajo v državah članica med um, ljudstvom je strah, da, strah pred beguncem, strah pred izgubo pravic, ki je povezan z državo blaginje. Strah jih je, da bo prišlo do negativne konkurence pri delu uh, v povezavi z migracijami. To je, s tem se ne strinjam, vendar pa tak strah obstaja. Vprašanje, ki bi ga želela zastaviti komisiji, je, je to, da trg dela in zakoni, ki urejajo delo, niso v pristojnosti samo držav članic. Uh, reforme trga dela in to hitenje v prekarne zaposlitve je nekaj, kar zahtevajo evropske institucije, od držav članic. To zahtevajo v okviru evropskega semestra in uh, v pismih, ki jih Evropska centralna banka pošilja državam članicam, tudi v Italijo. Zahteva se reforma trga dela, ki vodi v prekarne zaposlitve. Zato komisijo sprašujem to vprašanje in upam, da odgovor ne bo da so te zadeve v pristojnosti držav članic, ker niso. Hvala. Hvala, gospa predsedujoča. Se opravičujem, ker sem nekoliko zamudila in nisem slišala uvodne predstavitve. Zelo pomembna se mi zdi ta tema in pomembno je, da odpravimo določene klišeje s tem v zvezi. Potrebujemo zanesljive podatke, zanesljive statistične podatke. V Franciji smo slišali več člankov ljudje, kar se dogaja v Nemčiji in ti članki so med sabo si nasprotujoči. Vse študije kažejo, da migranti, ki pridejo v Evropsko unijo, so ljudje, ki so vedno bolj izobraženi ki so pravzaprav zaposleni na nižjem nivoju glede na svojo izobrazbo. Študija v Franciji uh, govori ravno nasprotno glede srskih beguncev in zanima me, kakšna je realna situacija. Moram imeti jasno sliko. Nisem jo všeč nihilistični argumenti, pa vendar zaradi demografskih in gospodarskih razlogov. Bi rada nakratko rekla, da številne študije kažejo tudi to, da večina držav članice Evropske unije potrebuje migrante. Torej, potrebujemo jasne podatke in če želimo spodbujati integracijo v dobrih razmerah za migrante, potem mislim, da je tu nekaj nujno in sicer priznavanje poklicnih sposobnosti. Če tega ne bo, potem bodo migranti zaposleni, vendar ne na ustreznih delovnih mestih in ne bodo mogli izkoristiti svoje znanje, kot je dejala že moja kolegica gospa Spinelli. Vedno več ljudi je. Yeah. Eh, izlo, preveč izobraženih za svoja delovna mesta in delajo v slabih pogojih. In če želimo preseči kliše in spodbujati integracijo ne le eh, beguncev, temveč tudi imigrantov, potem moramo imeti jasno sliko, da bomo dejansko vedeli, kaj se dogaja, zato bomo prišli ven iz strahov in klišejev. Ja, gospa Veržja, sedaj pa besedo dajem nazaj gospodu Savariju. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, in hvala za vaše vprašanja. Kar zadeva vprašanje o strukturi populacije, ki prihaja v Evropo od leta 2014 in 2015, nekaj študij je bilo izvedenih v Evropi. Nemčiji in na Švedskem. To so države, ki eh, so sprejele največ prosilcev za azil in eh, poudarjeno je bilo, da je raven kvalifikacij teh ljudi v primerjavi z prejšnjimi migranskimi valji so, torej da je stopnja višja. Eh, imamo nekaj študij, ki vam jih lahko pošljem, ki jih lahko pošljem sekretarjatu Libe, če vas to zanima. Potem. V zvezi z vključevanju. Eh, Romov. V akcijskem načrtu imamo odstavek, v katerem piše, da je e, podpora integracije državljanov tretjih držav ne bi smela potekati na račun manjšin najbolj ranljivih e, in najbolj ranljivih skupin. E, torej, tega ne smemo naroditi na račun najbolj ranljivih skupin ali manjšin. To je jasno zapisano. Potem v zvezi z migracijami, delovnimi migracijami, to, da potrebujemo več veščin, tega se zavedamo in eh, lahko samo citiram eh, sporočilo iz aprila, 6. aprila o azilu in o eh, zakonitih migracijah tam je bilo nekaj kar pomembnih elementov o zakonitih migracijah, o tem, kaj namerava narediti komisija v prihodnjih mesecih. Evropa se sooča z demografskimi težavami, imamo starajoče se prebivalstvo, imamo že um, določene um, kvalificirane delovce na določenih področjih, na drugih pa manjkajo. Zato se moramo pripraviti Eh, in moramo pripraviti učinkovito, eh, zakon, učinkovite načine, eh, zakonite migracije. In tudi, če bomo zvišali kvalifikacije ljudi v Evropske unije, ne bomo uspo, uspeli zapolniti vrzeli, ki jo imamo v prihodnih desetih ali dvajsetih letih. Na tem bomo delali. In ocenili bomo naše direktive o zakonitih migracijah in eh, zato, da bi mm, ugotovili, kaj lahko izboljšamo, kje so vrzeli in zato, da bi našli odgovore na migracije. Izvedli bomo, torej prevideli če lahko vzpostavimo sistem m, mm, izraza interesov, kjer bi m, mm, imeli neko mm, povpraševanje po državljanih m, tretjih, po torej kvalifici, področnih kvalifikacij tretjih državljanov. In eh, potem odnosi z tretjimi državami, torej zopet eh, tukaj imamo področje zakonitih migracij, o tem ne morem veliko povedati, kaj ti postopek se je pravkar začel. Še veda, to je bilo omenjeno, obstaja bojezen, da bi izgubili pravice, in zato smo ta akcijski načrt za vključevanje povezali z agendo o veščinah, ki predvideva različne, različne dejanja, s katerimi bi zvišali eh, kvalifikacije državljanov EU, zato da bi lažje našli delo. In, eh, Potem uh, se ukvarjamo tudi z eh, priznavanjem kvalifikacij in to bi lahko vključevalo tudi um, tretje državljane, ki prihajajo v Evropsko unijo in ki imajo pač določene kvalifikacije. To, to bi moralo biti vključeno tudi v agendo o znanju in spretnostih. Najlepša hvala, gospod Savori. Najlepša hvala za vaše odgovore. Kolegi, sedaj prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer. Gre za vprašanje gospoda Koraki, pa smo ga predstavili, tako da smo sedaj na zaprizadnji točki. Uh, današnjega dnevnega reda in sicer gre za predstavitev študije. Eh, politični oddelek je naročil to študijo na željo Libe in sicer o holističnem pristopu do migracije, kot je bilo zapisano v poročilu Mecola Kenge. In z nami je gospod Martin iz centra za migracijske politike na Evropskem institu, univerzitetnem institutu, institutu iz Firence iz Italije. In sedaj bom besedo najprej predala gospodu Martinu, da nam bo predstavil to študijo, potem pa bom odprla razpravo na to temo. Uh, Voljo imate približno 15 minut. Eh, eh, hvala. Najprej hvala Evropskemu parlamentu, odboru Libe in njenim službam, da naj oblikujemo to študijo glede mehanizmov zakonodajnih možnosti, na področju delovne migracije v EU. Kot lahko vidite, kot lahko vidite, je, bilo, je bila študija zaključena septembra 2015. Vendar pa je ta študija še vedno aktualna zlasti danes, potem, ko smo poslušali komisarja Avnomopolusa, ki je predstavil nov svežen glede zakonitih migracij, ki ga predlaga eh, komisija oziroma svežen, ki je predstavila komisija 7. junija. Naš tudi gre pravzaprav za to, da vidim različne možnosti za delovno migracijo. tu imamo šest različnih poglavij, štiri različne vprašanja, ki smo jih raziskovali v študiji in na katere smo želeli odgovoriti v študiji. Torej, želim nakratko predstaviti to vprašanje, potem bomo v razpravi morda se lahko bolj poglobili v kakšno vprašanje. Prvi, zakaj potrebujemo delovno zakonodajo na ravni EU? Zato, ker gremo v smeri skupnega trga zaposlovanja. poslovanja, seveda imamo še vedno 28 trgov dela držav članic in delovna zakonodaja je eden instrument tega prihodnega skupnega trga dela. In naredili smo analizo obstoječih znanj, tako akademskih kot drugih glede tega, katere poklice potrebujemo v Evropi, kateri so deficitarni v Evropi. Tu imamo študijo na desetih straneh, kjer vidimo, katere vrste znanj bomo potrebovali. Potrebovali bomo tako kvalificirane kot nekvalificirane delavce v prihodnosti. K temu se bomo še povrnil. Potem imamo kritičen predlog pregled raznih orodij skupnega pravnega okvira za delovne migracije v EU. Torej, sedaj imamo že obstoječ, vendar razrubljen okvir in imamo pravzaprav nek manjkajoči člen v tem okviru za prosti pretok eh, državljanov, tretjih držav, ki zakonito bivajo v EU, vendar danes tega še ne morejo izvajati. Potem četrtič. Uh, vpliv delovnih migracij na vključevanje migrantov. No, ta vpliv je bil zelo majhen, kajti gre za politiko, ki je razrobljena in ki daje veliko manje sila postoro državam članicam. In potem petič, skušali smo odgovoriti na vprašanje, če Evropska agenda za migracije, ki je bila objavljena maja 2015, se odziva na potrebe po zakonodaji EU, odgovor je ne in potem naredili smo še analizo kratko in tehnično analizo glede 12 možnih mehanizmov za politiko delovne migracije v EU. Na kratko. No, kaj je bistveno za to poročilo danes? Najprej vprašanje eh, reforme modre karte. Na levi strani vidite štiri predloge glede direktive o reformi, glede reforme o modri karti. Na desni vidite tiste uh, reforme, ki jih je predstavila Evropska komisija 7. junija. Torej, mi predlagamo enotno modro karto. Do, tu še nismo prišli, vendar se postavlja nek okvir, zakondajni okvir za modro karto, za sprejem državljanov tretjih držav, ki so visoko izobraženi. Drugič rekli smo, da kljub temu, da komisija meni, da ni treba povezovati nacionalne sisteme z evropskim sistemom. Evropska komisija si želi evropeizacije tega instrumenta migracijske politike in v tem pogledu to dobrodošlo. Potem tretjič menimo, da stroški modre karte so previsoki in zato modra karta ni privlačna delodajalcem, niti državam članicam, pa niti potencialnim migrantom. Zlasti ker so pragovi za plače sedaj predvsej nižji. In četrtič, menimo, da pravice, ki izhajajo iz modre karte, niso dovolj za to, da bi upravičili te stroške in zato se tudi ta karta ne uporablja toliko. Brijem določene pravice, recimo združevanje družine ali lažji dostop do drugih držav članic, je nekaj, o čemer se razmišlja v tem predlogu za novo direktivo. Menim, da gre za dobro reformo, gre v pravo smer. Sam sem tudi član eh, skupine strokovnjakov, ki obravna zakonite migracije za Evropsko komisijo in spremljam zelo tesno ta proces in menim, da ta predlog vključuje številne elemente, ki smo jih obravnavali v skupini strokovnjakov in tudi v javnem posvetovanju. Obstajajo tri težave in sicer modra karta se izda le na podlagi pogodbe o delu. To je zelo pomembno, ker to pomeni, da to koristi le multinacionalkam, ki lahko uh, poiščejo v tujini delovno silo. Tega pa ne morejo početi MSP. MSP bi potrebovali nekakšen mehanizem, ki bi omogočili, da potencijalni migranti pridejo do njih, ne pa da jih morajo oni iti iskati. Torej, druga težava. Omejuje se le na zelo visoke izobražene delavce. Torej, to je narava modre karte, vendar, kot bomo videli, to ni dovolj. Potem tretjič, ta modra karta ne daje dostopa do celotne EU. Imamo pravzaprav 28 modrih kart, različnih modrih kart, oziroma 25, kajti imamo tri članice, ki niso del tega sistema. In potem četrta težava, gre le za predlog in bomo še videli, kako bo to sprejelo države članice v svetu. Obstaja tveganje, kot se je zgodilo že leta 2001, ko smo imeli prvi predlog komisije direktive o ekonomskih migracijah, ki ni bila sprejeta in to se lahko tudi sedaj eh, zgodi kljub dobrim namenom potem kaj lahko še omenimo v tej razpravi onkraj modre karte? Tri vprašanja se mi zdijo ključnega pomena. Prvič, ali je Evropska agenda za migracije eh, skladna s potrebami po delovnih migracijah? Zdi se, da ne. To je kratek odgovor. Drugič, ali delovna migracija vključuje tudi nekvalificirane delavce. Ne. Ko se gledamo študijo, vidimo, kakšne so sedanje in prihodne potrebe po delovni sili. Ugotovimo lahko, da ne gre za to, da potrebujemo le visoko izobražene delavce, temveč potrebujemo tudi nekvalificirane delavce. V predstavitvi imamo napisano številko 20. Oziroma 12 od 20 delovnih potreb po delovnih mestih, kjer pride do oskih grl, so nizko kvalificirana delovna mesta. Torej, mi se z modro karto ne odzivamo na potrebe trga dela. Drugič jasno je, da analiza prihodnih potreb na trgu dela kaže, da bomo potrebovali imigracijsko politiko, zato da bomo zadovoljili vse potrebe. In kljub temu, kar je danes dejal komisar Aromopolos pred kakšno uro, v predlogih komisije se ne razmišlja o dolgoročnem okviru. Vse skozi govorimo o tem dolgoročnem okviru, pristopu, vendar ne vemo, kaj so novi elementi um, dolgoročne politike migracij. Torej, nimamo prave politične orientacije, da bi vedeli, kaj je cilj migracijske politike, ki bi želeli doseči. In gre seveda za zelo občutljivo temo ko se obravnava migracija. In potem je tu še pravno vprašanje. Migracije so pristojnost, izključna pristojnost držav članic, ko gre za sprejem državljanov tretje države. Vendar zaenkrat nimamo novega modela za zakonite migracije, kar pa je obljubil predsednik Juncker, ko je prevzel predsedovanje Evropske komisiji. Delovna politika migracijska politika uh, Torej, delovne migracije bi lahko dejansko nadomestile begunsko politiko, pripravljeno tudi študijo na to temo glede integracije beguncov, vendar ne smemo sedaj vsega tega zamešati migracijske politike z begunsko politiko in to je tveganje, do katerega lahko pride v obstoječih razmerah. Četrtič, kakšno je glavno priporočilo, ki izhaja iz naše študije? Evropa potrebuje politiko glede delovnih migracij. In to je treba oblikovati glede na potrebe na trgu dela. Po zadnjih predlogih komisije pa vidimo, kakšen je paradoks. In sicer obstajajo potrebe po delovnih migracijah, ki izhajajo iz demografskih tendenc v Evropski uniji, po drugi strani pa nimamo dovolj instrumentov za takšno migracijo. In to je povezano recimo tudi z institucionalnimi vprašanji. GD za notranje zadeve je pristojna za delovne migracije, ne pa GD za zaposlovanje. Uh, vendarle pa gre pri delovnih migracijah bolj za vprašanje trg dela, ne pa za vprašanje varnosti. Torej, to je že jasen znak, kakšen je pristop. Ko gre za delovne migracije, se ni odpravilo vprašanje se ni rešilo vprašanje, ali gremo v smeri skupnega trga dela z odpravo meja in z vedno večjo integracijo delovnih politik skupaj s temi omejitvami, ali pa se bomo vendarle držali 28 trgov dela, ki bodo določeni. Nov predlog glede modre karte bo težko privlekel tuj talent, ki ga potrebujemo, ker ne odgovarja na strukturno vprašanje, ki jih v Evropi moramo rešiti. Recimo Avstraliji v ZDA nimajo teh težav. Torej, gre za strukturne dejavnike. Obstajajo razlike, imamo razrobljenost, tudi ko gre za jezikovno vprašanje in tako naprej. In evropski trg del je pravzaprav razdrobljen in dejstvo je, da državljani tretjih držav ne morejo eh, prosto se premikati po Evropski uniji. Za konec. Na zadnji prisonici bi rad predstavil 12 možnosti za politiko delovnih migracij na osnovi tega, kar smo videli v študiji. Gre za usklajevanje trga dela, gre za optimizacijo že obstoječe delovne sile. To je tudi uh, lahko povezano z akcijskim načrtom za. Eh, integracijo in potem moramo videti, kaj so lahko kanali za vstop delavcev na trg delov EU in pomembno je tudi povečati potencijalni nabor uh, eh, potencijalnih delavcev migrantov v Evropski uniji. Tu imamo 12 uh, eh, točk s tem v zvezi ne bom šel vsako stvar posebej, vendar bi rad povedal, da danes nimamo informacijskega sistema glede delovnega trga. Ne evropskega, temveč imamo informacije, ki prihajajo iz 28 držav članic. In to se mi zdi zelo pomembno. Tri prispevki ki smo jih slišali prej glede cestnega črta EU, so izpostavili vprašanje znanja, statistike in informacij. In to je ta makijoči člen v tem akcijskem načrtu. Mi smo s partnerji izvedli študijo glede ukrepov za podporo vključevanja beguncev trg dela in posilcev za azil in proučili smo dve držav članic. In skušali smo zbrati vse podatke glede tega, kaj deluje in kaj ne in kaj se počne. Torej gre za kratek seznam podpornih ukrepov, ki so bili sprejeti v devetih državah, ki smo jih analizirali. In kaj smo ugotovili? No, ta študija seveda bo na voljo čez nekaj tednov, vendar glavna informacija je to, da ne vemo nič. Vemo zelo malo glede profil profila oziroma strukture migrantov in beguncev, ki prihajajo. Ne vemo, kako izobraženi so, ne vemo, kakšne so njihove delne izkušnje. Imamo delne informacije, vendar nimamo celovitega pregleda in ne vemo, kakšni ukrepi se izvajajo. In mislim, da v okviru akcijskega načrta glede integracije v EU je dober način, da skušamo spodbuditi boljše pridobivanje informacij. Vse zadnje Evropska komisija glavni ver za financiranje takšnih ukrepov. In mislim, da je to majhen strošek in izgubili smo priložnost, da bi to naredili možno je, da bo nova mreža za integracije zametek tega, da imamo več znanj, več informacij, več raziskav glede te teme. Še zadnji komentar glede enega od ukrepov. Dve možnosti, ki se obravnavata, sta model vnaprejšnjega izbora kandidatov, ki je prišli v EU. Zakaj? Oziroma, zakaj nam ta sistem ne bi mogel delovati v Evropi, čeprav je dobro deloval v Kanadi? Obstajajo določene države članice, kjer uh, se uh, bi to lahko izvali, vendar ne povsod. Zato potrebujemo um, sistem, kjer bi ponudili, kakšno je delo na voljo in potem bi lahko uh, potencijalni kandidati dobili kratkoročne vizume in potem bi lahko poiskali uh, delo glede na svoj profil. S tem bom zaključil in seveda sem vam na voljo za kakršnokoli pojasnilo. Hvala. Thank you, Mr. Martin. Hvala. Mrs. Zippel first. Posibel ima prvo besedo. Hvala lepa. Več vprašanj bi imela. Najprej pa bi se vam zahvalila, da ste izpostavili, da pri zakoniti migracije na delovnih mestih. Ne, zato ne potrebujemo le visoko kvalificiranih ljudi, ki so končali univerzo, temveč dolgoročno in srednjeročno potrebujemo zaposlene na najrazličnejših ravneh eh, kvalifikacije Evropske unije. In celoti se strinjam, da je tako. Da bi se sočasno izognili nepošteni konkurenci z našimi lastnimi državljani, Pa je treba zagotoviti, da vsak, ki na novo prihaja na naše delovna mesta, ima enake pravice in tudi dožnosti. Mislim, da je to vsekakor predpogoj. Potem, če primerjamo našo situacijo s situacijo v ZDA, to ni posem pošteno, po mojem mnenju, kajti v Evropski uniji vsaj skušamo zagotavljati dobro socialno varnost, ki je v ZDA do neke mere ni, tako da je tam se lažje dogovoriti o prihodu novih delavcev, kot pa eh, v Evropi iz dobrih razlogov. Torej, strinjam se, da vsaka zakonita migracija na delovnem trgu, mora biti odprta za vse ravni usposobljenosti. Ne vem, ali bi se lahko že v prvem koraku strinjali, da bi bilo enako posod, kajti pogoji v različnih državah članicah so zelo različni glede potrebe po novih delavcih, po delavcih pa tudi glede uh, okvirnih pogojev. Tako da, če bi se naj države članice dogovorile glede teh pogojev, je prvo treba seveda poskrbeti za položaj naših lastnih državljanov, v kakšni meri je tam potrebna integracija in. Um, krepitev znanja. Treba je vedeti tudi več o prosilcev za azil, ki so v naših državah, tako da, vemo, da bi vedeli, kakšne so njihove kvalifikacije, kaj bi lahko storili, da bi jih bolje integrirali na delovna mesta in potem bi bilo treba še preveriti, katere dodatne kvalifikacije, usposobljenosti potrebujemo. Torej, to bi se morala vprašati vsaka država članica posebej in te situacije se bodo med njimi bistveno razlikovale. Torej, moje vprašanje je, ali se strinjate, da bi morali storiti umestne korake, tako da migranti in delavci ne, ne bi prišli in prihajali po vse Evropske unije, temveč na posebne kraje. Rekli ste, da zna biti to problem, kajti če je za delo potrebna neka pogodba, se to lahko izpelje samo za velika podjetja. Ampak mislim, da to ne drži v celoti. Nekatere države članice, ki že iščejo nove delavce, ukrepajo tako, da organi potujejo v tretje države, naprimer Nemčija to počenja in tam teh tretjih državah pojasnjujejo, da iščejo nove delavce in tam skušajo ugotoviti, ali bi jih lahko našli v teh državah. Vsekakor pa je treba dobiti več eh, informacij za zaposlovanje državljanov iz tretjih držav, te informacije pa je treba potem dati na razpolago v tretjih državah. Mislim, da se moramo na to osredotočiti in ne vem, ali je bilo to del vaše študije, namreč, da bi ugotovili, ali bi lahko dosegli kakšne skupne evropske standarde, kako bi to storili, ali pa mora biti to prepuščeno državam članicam, ker so njihove možnosti eh, zelo različne. Eh, Pred nadaljujemo z razpravo, dovolite, da med nami povabim nekaj eh, obiskovalcev člane um, Evropske migracijske mreže imamo danes tukaj eh, z nami. Zdaj pa dajem besedo gospe Spinelli. Hvala za to predstavitev. Ponovila bom vprašanje, ki sem ga že zastavila komisiji, ki pa ni bilo deležno odgovora. Morda mi lahko odgovorite vi. Gre za odnos med imigracijo, vključevanjem, blaginjo zakonih o delu. Razlog, zakaj sprašujem vas, Eh, je zaradi tega, ker ste govorili o tem, da potrebujemo nekvalificirano delo silo, o um, multinacionalkah, ki so v prednosti v primerjavi z MSP-ji in torej kako lahko glede na te podatke, ki ste nam jih predstavili, kako lahko preprečimo um, konku negativno konkurenčnost pri delovni zakonodaji v državi članicah, kako se lahko izognemo strahu v državah članicah do take negativne konkurence, ki niža cene in do možnosti, da bi izgubili pravice, ki jih imamo v Evropi eh, na področju države blaginje. Eh, države mm, v evropskem semestru. Um, ukrepi vodijo k um, prekarnih zaposlovanje, uh, eh, zaposlitvam, vedno širše tolmačenje pravil o odpuščanju in tako dalje. Upam, da mi boste vsaj vi lahko odgovorili in Za zaključek strinjam se s tem, kar je povedala kolegica Zipel o težki mm, primerljivosti e, situaciji v ZDA, Evropi, Avstraliji, kajti v Evropi smo imeli zelo visoke standarde um, socialne zaščite, ti standardi se sedaj nižajo vendar pa je bila kljub temu pripomba Zipel zelo pravilna. Gospa Lauritin. Hvala lepa za to zelo zanimivo predstavitev. Zelo sem uživala v njej in hvaležna sem za delo, ki ga pravite v vašem centru. Glede na to, da, smo, da sem veliko časa delala z integracijo rusko govorečih delavcev na trgu dela in v družbi v Estoniji, uh, se mi zastavlja več vprašanj. Prvo je to. V naši državi, pa tudi nekje druge, imamo veliko izkušenj, dolgoletne izkušnje za integracijo eh, prebivalcev tretjih držav na trg delga, dela in tukaj z vidika najrazličnejših problemov. Ali so te izkušnje koristne za vaš center in ali jih kakorkoli uporabljate? Zdaj, ko govorimo o tej uh, begunski krizi, o ljudeh, ki prihajajo iz drugih držav. Včasih imam občutek, da se domneva, kot da je ta situacija povsem nova in da prejšnje delo z ljudmi, ki so bili integrirani iz drugih držav, pa tudi ljud, z ljudmi, ki so migrirali iz ene države članice v drugo, da je to nekaj, kar se je dogajalo v drugem svetu, da je to nekaj posem drugega. Moje vprašanje je, kdaj in kako bi lahko pravzaprav se začeli strinjati, da gre za en trg dela. To so pač različni tokovi. Prejšnji tokovi, tokovi so bili, zdaj so novi, ampak sedaj je to oblikovalo novo okolje na evropskem trgu dela. Kakšna je vaša vizija, ko govorimo o delovnem pravu? Naprimer, če, če predvidevate za pet let uh, naprej, kakšne bi lahko bile glavne spremembe na evropskem trgu dela z vedika konkurence, z vedika sprememb za. Uh, ceno dela, za strošek dela, za regulativo na področju dela, kajti vidimo, da je tukaj razmišljanje zelo fragmentirano, zelo razdrobljeno. In želja obstaja, da bi si zatiskali oči, želja obstaja za protekcionizem na trgu dela. Te želje so zelo močne in včasih imamo občutek, da vsi govorijo o odprtem evropskem trgu dela, ampak pravzaprav eh, nihče s tem ne misli resno. Samo pogledajte si, kaj se dogaja v Franciji. Torej, kakšna je vaša vizija? Kako naj bi se te stvari razvile v obdobju naslednjih petih let? Kakšen naj bi bil evropski trg dela čez pet let? Spravežja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala za to študijo, Hvala za vašo odkritost. Mislim, da stvari pač poveste zelo jasno in to mi je všeč. Strinjam se z vašo analizo, zlasti glede vaših kritik, glede politike Evropske unije, zlasti ko gre za prevelik manjivski prostor, ki ga imajo države članice. Uh, Neusklenjenost politik z realnimi potrebami in modra karta je bil lep primer tega. Potem težave s tem, da nimamo prostega pretoka znotraj EU, potrebujemo boljše statistike tudi kvalitativne in kvantitativne analize glede potreb, kajti kot sem že prej rekla, vse to prispeva k strahom in fantazmam. Nesklajenost teh politik vodi v zmanjšanje zakonitih poti za delovne migracije. Ali se vi strinjate s to analizo oziroma ali to potrjuje vaša študija? Povejte nam več glede zmede med delovnimi migracijami in sprejemom beguncev. To se mi zdi zelo pertinentno in rada bi, da poveste, kaj več s tem v zvezi. Prav tako sem si zabeležila vprašanje eh, ciljene regularizacije nezakonitih migrantov. To se mi zdi pomembno tudi zato, ker je to zelo pomembno. Te realnost politik je posebno drugačna od realnosti evropskih potreb. Vsi ugotavljamo in tudi jaz v Franciji. In v Franciji večina migracij prihaja s pomočjo uh, združitve družin, drugače ni mogoče migrirati zakonito Francijo. In zato pot, veliko migrantov pride. Eh, na nezakonit način v Francijo in potem delajo težka, nekvalificirana delovna mesta v kmetijstvu, v storitvah in tako naprej. In mislim, da bi to lahko rešili na evropski ravni. Zanima me, če lahko to potrdite. In potem govorili ste o priznavanju delovnih eh, kvalifikacij. To se mi zdi tudi pomembna tema. Zlasti zato, ker pri uh, teh delovnih mestih, za katero niso potrebne visoke kvalifikacije, veliko visoko usposobljenih migrantov, ki to spremejo zato, ker nimajo drugih možnosti. Ali bi lahko povedali tudi više, kaj je v zvezi s tem? Hvala. Hvala, gospa Veržija. Zdaj pa dajem besedo znova gospodu Mart eh, Martinu za odgovore deset minut imam, prav, odgovoril bom angliško, kajti, čeprav razumem, je to večinski jezik tistih eh, poslancev in poslank, ki ste mi zastavili vprašanje. Kar zadeva uh, Eh, razlike med integracijo za delovno migracijo in begunce. Mislim, da bi morala biti delovna migracija nekaj, kar izhaja iz lastnih interesov. Izhajati morali iz gospodarske eh, utemelitve in tukaj ni pravzaprav področja oziroma vidika človekovih pravic z izjemo, da se spoštuje kultura namemne države. Medtem ko integracija beguncev na eh, trg dela izhaja iz mednarodnih pravnih obvez in uh, pomislikov na področju človekovih pravic. Torej, če bomo mešali ta dva pojma, bo prišlo do številnega uh, izkrivljanja. In naprimer, naj vam dam konkreten primer. Vsi, vključeno s komisijo, so videti zadovoljni, kako ta komisija predlog za odprtje modrega, modre karte visoko kvalificiranim mednarodnim eh, zaščitenim ljudem uh, deluje. Ampak ali je kdo pomislil, kaj to pomeni v praksi? To pomeni, da naprimer Poljska, Estonija, Grčija, Španija, ki nimajo dinamičnega trga dela za visoko kvalificirane uh, eh, delavce, uh, ne bodo dobili nekaj visoko kvalificiranih beguncev, ki so jih preselili. Kaj ti, naprimer, zaprosili bodo za modro karto v Nemčiji in Nemčija bo z veseljem seveda gostila prav te visoko kvalificirane migrante oziroma begunci pač na ta način postanejo gospodarski, ekonomski migranti. Zdi se, da je ta predlog zelo razumen, ampak ta pristop lahko privede do precejšnjih izkrivljanj. Drugo, primerjava med ZDA in Evropo. Mislim, da ste me tukaj napačno razumeli. Celoti se strinjam, da teh sistemov ni mogoče primerjati in to me najbolj skrbi, ko poslušam komisijo. Namreč na, njihova glavna ideja je za zakonito migracijo v Evropski uniji, da bi se vzpostavil predveščinski mehanizem, torej mehanizem zagotavljanja eh, veščin pred prihodom, kot velja tudi na Eh, v Kanadi. V Kanadi je odstotek delavcev, migrantov, ki so prekvalificirani za delo, ki ga spremejo, višji kot v Evropi, ampak v Kanadi in v ZDA socialna država ni tako razvita, še zlasti ne za tujce kot v Evropi. In drug, ljudje druge opcije, kot da delajo, sploh nimajo. Številni ti ljudje, če bi bili v Evropi, sploh ne bi delali, ker bi lahko imeli, po Bogu, na, na, pravzaprav hvala Bogu, uh, določene ugodnosti iz naslova socialne države. Torej, hotel sem reči, da morate zelo skrbno postopati, če primerjate različne družbene in pravne okoliščine, ko izvajate iste instrumente. V Evropi imamo veliko visoko usposobljenih brezposelnih. Naprimer, prihajam iz države, kjer je štopnja brezposelnih eh, diplomantov zelo visoka. Do 50 odstotkov mladih v Španiji in 40 odstotkov diplomantov mladih diplomantov v Španiji je brezposelnih. In tveganje tega kopiranja in pre, eh, eh, preslikavanja sistema v Evropsko unijo je nevarna. Torej ne moremo kar tako prinesti tunizijske in pripeljati uh, tunizijske uh, diplomante v Španijo, kajti bodo prav tako brezposelni, kot so že španski diplomanti v Španiji. To je pomembno vedeti. Drugo vprašanje. Treba je biti previden pri izvajanju oziroma zagotavljanju dostopa na trg dela državljanom tretjih držav. Tukaj se strinjam, ampak tukaj na kratki rok ni druge pravne opcije, kajti države članice so tiste, ki so pristojne za to, da določijo obseg sprejema delavcev iz tretjih držav. Tako da bo to vsekakor moral biti postopen postopek. Druge pravne možnosti sploh ni. Ampak kljub temu enako menim, da uh, evropske, da so evropske države članice sprejele, da na njihov trg dela pri, vstopajo državljani vseh drugih držav članic, ne da bi vedele, kakšni so njihovi profili ali uh, so, so njihovi profili skladni z nacionalnimi potrebami in isto velja za državljane tretjih držav, ki so že v Evropski uniji. To nima nekega ekonomskega smisla. In tukaj se bom navezal na vprašanje, ki jo je eden od poslancev omenil, namreč vprašanje priznavanje kvalifikacij. Znova se mi zdi, da priznavanje kvalifikacij v Evropski uniji temelji na pravici, ki izhaja iz evropskega državljanstva. To ne izhaja iz ekonomske racionale, torej iz ekonomskega vzroka. In to privede do no, razlik, ko imamo državljane tretjih držav z eno diplomo, ki, so priznane, ki je priznana v eni državi članici, v drugi pa ne ali pa jaz kot španec, če bi doktoriral na Londonski šoli za ekonomijo, se ta diploma mora avtomatično, oziroma ne avtomatično, ampak imam pravico, da se mi ta diploma prizna v vseh državah članicah Evropske unije. In to se tudi zgodi. Državljan tretje države, ki bo imel diplomo na isti šoli, pa nima pravice do priznanja, pa ima posem enako diplomo. Torej tukaj neke gospodarske uh, utemeljitve ni in to postavlja dodatno breme za državljanje tretjih držav, ki so visoko kvalificirani in zato dvakrat razmislijo, ali bodo dejansko prišli v Evropo. In prav imajo, v Evropo pridejo bodi si zato, ker so res zelo, zelo visoko kvalificirani ali pa zaradi tega, ker nimajo nobene druge opcije. Takšna je realnost, tako stvari danes tečejo. Vprašanje manjših in srednjevelikih podjetij. Strinjam se, da lahko uh, uh, je mogoče zaobiti ta problem. Vsekakor, ampak veliko časa sem uh, videl in spremljal uh, delovno integracijo na terenu. In vem, kako težko je tukaj uparjati, torej po, povezovati kandidate z, dela, z delavci. Če to MSP ni sposoben izpeljati, je sankcioniranje, eh, dobi kazen. Torej potem tukaj morajo stopiti socialne službe. Nisem pa videl nič eh, na temo mednarodnega iskanja oziroma usklejevanja med delavci in delodajalci v predlogu komisije. Včasih so bili predlogi, da bi se širil da bi se razširil evropski sistem za usklajevanje na tretje države. Imamo tukaj določene mobilnostne mreže za določenimi tretjimi državami, ampak kadarkoli se izpostavi to vprašanje, reče države članice, ne, tega pa ne želimo. In ponovno rečem, to kaže, da ne razvijamo politike delovne migracije, ki bo kos evropskemu trgu dela. Ne, to politiko razvijamo na, na podlagi drugih vidikov, politične občutljivosti, kratkoročnih volilnih uh, eh, pomislikov, ki so seveda uh, legitimni, vendar pa ekonomsko gledano niso racionalni, niso razumni. Vprašanje odnosa med integ, um, migracijo, integracijo in uh, socialo. K pač, kakor ste vprašanje zastavili, bi lahko sprožilo dvourno razpravo, kajti gre za zelo zapleteno vprašanje, ampak vsekakor se bom tukaj navezal na zadnje vprašanje v tem sklopu. Namreč, edini način, kako lahko upočasnimo ali pa se vsaj spremenimo, poprimemo z večjo prekarnostjo na evropskem trgu dela, ki je zelo razširjena, je z večjo integracijo evropskih trgov dela. Iz, uh, vedno lahko rečete, da nimamo evropskega trga dela in uh, razlog za to je, da trg določa cena in Nijamo skupnih evropskih standardov in zato, da bi jih razvili, bi bilo potrebno veliko časa. Da bi imeli enako ceno, to je že mimo, odločili smo se, da bomo spostavili evro, preden smo harmonizirali pogoje za delo in eh, preden smo harmonizirali diplome v različnih državah članicah zdaj bi bila potrebna gospodarska revolucija, da bi do tega lahko prišli. Torej, tako gledano, Evropa nikoli ne bo imela povsem enotnega trga dela. Ampak z vidika standardov dela, delovnih pogojev in prostega pretoka, ne le za državljane, državljane Evropske unije, ampak tudi za državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državah članica, To pa mislim, da je jasna potreba in jasen trend, ne le z vidika delovne migracije, to je očitno, ampak tudi z vidika tega, da se zaščitijo dosežki socialne države. Mislim, da je treba to zelo jasno povedati. Ne, ne morem se spuščati globlje, kajti ne želim vam ukrasti preveč časa. Kar zadeva integracijo državljanov tretjih držav. Preučili smo vse dokaze, ki so na voljo v raziskavah, v literaturi in tudi pročili smo prakso v devetih državah. V šv na švedskem, Franciji, Nemčiji, Italiji, Avstriji, Danski, Italiji, Franciji, Španiji. Estonija ni bila vključena. Torej. Naš zaključek je ta, da vključevanje prosilcev za azil in beguncev na trg dela, da je zelo to zahtevno vprašanje, zelo težavno vprašanje. To ni zgolj mehansko vprašanje, ki zadeva priznavanje veščin. Gre tudi za ključno vprašanje spodbud in to je posebno očitno. Nobena država, vsaj po rezultatih teh študij, tudi švedska ne, ni uspela najti filozofskega kamna in rešitve, ki bi olajšale to integracijo. Če si pogledate politiko na švedskem, torej integracije na trg dela, se je ta večkrat spremenila. Vrnili so se najprej k občinam, potem predtem javnim agencijam za zaposlitve, potem obvezujočim obvez, programom, potem programom na, pobudi, na podlagi spodbud, pa nič od tega ni v resnici delovalo. Begunci se integrirajo na trg dela, vendar počasneje kot migrante in še seveda počasneje kot domačini. Ja, rezultati oziroma dokazi glede tega so jasni in predvidevam, da bo tako tudi ostalo. Zato menim, da seveda potrebujemo politiko za integracijo beguncev na trg dela, hkrati pa potrebujemo tudi bolj ambiciozno delovno migracijo, ki bo odražala potrebe delovnega eh, trga. Torej, no, da odgovorim na vaše vprašanje. Veliko pozornosti se posveča temu, kar je storila Švedska in kar počne Danska že več let. To, kar je počela Nemčija tudi v nekaj zadnjih letih. Vendar pa ne vidim, da bi se iz tega karkoli učili deloma zaradi tega, ker je informacij premalo, zaradi tega je tudi sistematičnega izvajanja določenih politik premalo in tudi podpornih ukrepov je premalo in zaradi tega, ker uh, akterji, pa še zlasti evropski in nacionalni akterji, ne zbirajo sistematično informacij, jih ne analizirajo in se iz teh informacij ne skušajo učiti. Obstajajo določene pobude, določene inicijative, vendar pa so te zelo spontane. Zdaj pa še vprašanje regularizacije. Naj bom posem jasen. Gospodarski razlogi za to opcijo v politiki migracije je ta, da imajo delovni migranti delo le oziroma zato, ker je po njih potreba. Tukaj, eh, če se to dogaja, je treba zagotoviti, da bodo delovni inšpektori preučili, da so spoštujejo minimalni pogoji, hkrati pa jih je treba regulirati, kajti sicer bomo legitimizirali nek mehanizem in ta mehanizem pa bo še krepil in ohranjal prekarnost. To pa bo seveda pomenilo še tudi več nepoštene konkurence z domačo delovno silo, ki je nekvalificirana to je racionala, ki predvsej dobro deluje v nekaterih evropskih državah. Spomnim se leta 2005, takrat so Španijo zelo kritizirali in vesel sem, da lahko vsaj enkrat nekaj dobrega povemo o migracijski politiki v Španiji, ampak Španijo so močno kritizirali zaradi tega, kar je storila z 8000 nezakonitimi. Uh, delavci. Ti so se potem integrirali, ko je prišla kriza, je bila seveda brezposobnost velika, ampak to je del trga dela. Zdaj Španijo zaradi te politike hvalijo. Po tej regularizaciji nisem opazil večjih političnih ali družbenih napetosti zaradi uh, situacije na trgu dela, kot pa vladajo v drugih državah Evropske unije. Tako da mislim, da z tega vidika to ni bila tako zelo slaba politika in tu, če se strinjate, bom ustavil, razen če sem slučajno kakšno vprašanje izpustil. Hvala lepa, gospod Martin, najlepša hvala za vaše odgovore, za vse informacije, ki ste nam jih posredovali in tudi za upravljeno delo seveda. Mislim, da so točke na današnjem eh, dnevnem redu izčrpane, zato zaključujem sejo za danes in nadaljujemo jutri zjutraj ob devetih. Hvala lepa vsem, da ste bili tukaj, sodelovali in izkazali takšen interes. Interpretation was a hard word today.